Tako, točka 5 na dnevnem redu. Čaka nas prva obravnava osnutka poročila in sicer gre za obrambo akademske svobode v zunanjem delovanju Evropske unije. Naš poročevalec je gospod Kan, ki se nam je pravkar pridružil. Vadi, če si pripravljen, ti dajem besedo. Thank you, Chair, and thank you for your... Hvala, in hvala za vaše potrpljenje. V imenu skupine sem počaščen, da lahko predstavim poročilo o obrambi akademske svobode v zunanjem delovanju Evropske unije. Ta tema mi je blizu, saj sem bil eh, pred eh, tem eh, predavatelj na univerzi v Lancasteru in skrbelo. Skrbeli so nas napadi na akademike po svetu. Eh, pogosto so akademiki in študentje eh, žrtve grožen, napadov ali pa so celo aretirani zaradi tega, kar eh, poučujejo. In uh, takšni napadi imajo skupno motivacijo, da bi torej nadzorovali, nad, uh, da bi torej nadzorovali univerze in visoke šole in pa njihovo osebje. To je navarno za vse nas, to uničuje življenja, pa tudi odreka uh, ljudem pravico do strokovnega znanja. To spodkopava javno razpravo eh, in eh, akademski svet. To škodi akademski kakovosti in škodi tudi eh, socioekonomskemu razvoju prizadetih držav. Prejšnji teden sem bil v Turčiji, tam smo imeli misijo za človekove pravice in videli smo primer, kaj se zgodi, če. Um, so, eh, če so akademiki, študenti in učitelji žrtve lova na čarovnice. Podobne, podobni dogodki se dogajajo v Nikaragvi, na Kitajskem, vedno več nabitosti tudi v ZDA in eh, tudi v lasnih eh, državah članicah vidimo grožnje neodvisnosti univerzam recimo na mačarskem. Um, treba je zahtevati um, svobodo akademskih institucij, univerz, treba je prepovedati cenzuro, uh, um, javnih razprav, treba je omogočiti raziskave in pa razprečevanje rezultatov raziskav. Nažalost so univerze pogosto žrtve kršitev človekovih pravic. Um, pogosto se ob tem krši tudi pravice glede svobode izražanja mnenja in pa svobode misli. Uh, in pogosto so kršitve akademske svobode ne Eh, prijavljene. Eh, nujno je, da se borimo proti temu globalnemu fenomenu, treba je osveščati o pomembnosti akademske svobode in treba je okrepiti zmogljivosti za obrambo akademske svobode. Nekatere organizacije in univerze že spremljajo napade in poročajo o njih, pomagajo tistim, ki so žrtve ogrožene, ampak še vedno potrebujemo administrativno in finančno pomoč. Brez tega študentje ne bodo imeli možnosti eh, za izobraževanje. Več je treba narediti. Jaz osebno in pa moja skupina menimo, da bi Evropska unija lahko bila tukaj. Um, da bi lahko tukaj prevzela vodilno pobudo pri obrambi akademske svobode po celotnem svetu. To poročilo na lastno pobudo daje priporočila o tem, kako bi lahko eh, zaščitili ranljive uh, posameznike, lahko bi okrepili sisteme poročanja in spremljanja, lahko bi uh, zagotavljali uh, tudi eh, preprečevanje takšnih groženj po svetu v prihodnosti. Hvala lepa za prihodnost. Veselim se sodelovanja za poročevalci v Senci, za Čalcem Tanakom, za Klausom Buhnerjem in drugimi. Hvala lepa in pa hvala, da ste čakali name. Right. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj nas čaka kratka razprava. Pet se vas je javilo k besedi. Nihče več se ni javil k besedi. Dve minuti imate na voljo. Prva je gospa Boskurt. Hvala lepa za besedo.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 znanju. Popolnoma se strinjam z vami, da je akademska svoboda po svetu ogrožena. To je fenomen, ki se pojavlja v številnih državah. Zavedeti se moramo dejstva, da akademska svoboda pomeni različne stvari v različnih državah po svetu to, kar sprejemajo ene države, druge ne sprejemajo. Akademska svoboda je pomembna tema, ki jo moramo obravnavati tudi tukaj v parlamentu. Ne smemo pa preveč politizirati te teme, kajti s tem bi se lahko ustrelili v koleno. Kolega je omenil eh, države tretjega sveta, omenil pa je tudi Mačarsko. E, zdi se mi, da to ni primerno tukaj v tem prečilu. Govorili smo o CCU, o Centralne Evropske univerzi, ki na nikakršen način ni e, povezana z problemi na področju akademske svobode. Ko govorimo o akademski svobodi, se moramo zavedati, da je naša naloga to, da zagotovimo visoko kakovostno izobraževanje tako v Evropi, kakor tudi zunaj nje. In uh, pravzaprav je izobraževanje osnovna človekova pravica. Treba je opremiti študente z ustreznimi veščinami in kakovostmi, treba izobraž, izobraziti tudi profesorje, ampak nikako ne smemo um, pri tem zanemariti problema bega možganov. Eh, imam vprašanje za kolega, zanima me, če lahko eh, pove, na kakšni statistike utemeljuje eh, podatke iz svojega poročila. Hvala lepa, gospod Ključok je naslednji. Hvala. Kratek bom želel bi čestitati gospodu Kanu za njegovo poročilo o obrambi akademske svobode v zunanjem delovanju Evropske unije. Akademska svoboda je ena izmed osnovnih pravic, ki jo imamo tudi v Evropski uniji. Podpiram priporočila iz poročila. Akademska svoboda mora postati sestavni del našega zunanjega delovanja. Evropska unija mora okrepiti svoje diplomatska prizadevanja, ko gre za uh, primere napadov na institucije, na študente, na profesorje in pa tudi, ko gre za nezakonito preganjanje ali pripor eh, akademikov. Treba je nuditi podporo institucijam in pa študentom, ki so bili žrtve napadov ali pa so lahko eh, žrtve grožen. Eh, uložili bomo nekaj predlogov sprememb, ampak v, teh, v tem poročilu um, je nekaj dobrih priporočil v zvezi z soočanjem z grožnjami v akademskem svetu tukaj in po svetu. Hvala lepa, gospod Kastaldra, naslednji. Ja. Hvala. Pogosto govorimo o mehki moči Evropske unije, ampak premalo časa namenjamo temu. Zato sem res zelo vesel, da je kolega in prijatelj Važit pripravil to poročilo. Evropa je pomembna tudi zato, ker dopušča akademsko svobodo. Pri nas je namreč očitno, da lahko tudi akademska svoboda prispeva k spremembam. Je pa akademska svoboda ogrožena na naši celini, pa tudi drugot. Vemo, kaj se dogaja v Turčiji. Tam je bilo zaprtih veliko univerz, mnogi rektorji so bili odpuščeni ali aretirani. Pomembno je, da poskrbimo za to, da ne bo prihajalo do cenzure. Kitajska vlada naj bi na Cambridge University Press skušal prepovedati dostop do več kot 300 do člankov več kot 300 tem akademikom, zlasti ko gre za dogajanja v Tibetu in na trgu Tiananmen. To je zaskrbljujoč razvoj dogodkov. O Julii Rađeni se je malo govorilo, ampak eh, ne vemo še vedno ne, zakaj so ga tako brutalno umorili. Poglejte si, kaj se dogaja v Egiptu. Kdo pride v Egipt, da bi študiral sindikate? Situacija je zelo zaskrbljujoča. Mislim, da bi morali pridobiti več znanja o tem pojavu. Svoboda izražanja, svoboda mišljenja je pomembna, zato ker se lahko s tem borimo tudi proti vsem režimom in diktaturom. Dobro je, da se lotevamo primerov pomankanja akademske svobode drugot po svetu. Evropska unija bi morala storiti več na teh področjih. Pomembno pa je, da najdemo ustrezna sredstva za spodbujanje akademske svobode. Mislim, da bi morali v okviru obstoječih programov najti možnosti za financiranje tudi tega vidika. S prijateljem Bažidom pa se bom seveda še pogovoril in predložil tudi nekaj sprememb. Hvala. Fabio Castaldo. We... Hvala, Fabio Castaldo. Gospod PTD, vas je naslednji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Prav gotovo je akademska svoboda pomembna, kajti to je neposredno povezano za svobodo misli in izražanja. To je izredno občutljivo vprašanje. Gre za to, da želimo izobraziti mlade ljudi in akademike. Ti morajo razumeti pomen svoboščin v demokratičnem okolju. Poročilo, ki ga je pripravil Vajid, je zelo pomembno. Preden obsodimo kršitve takšnih svoboščin v tretjih državah, pa bi si morali morda ogledati naše lasne kršitve tukaj v Evropski uniji, v državah članicah. Obstajajo to vrstne kršitve in pa omejitve za akademike. Imamo recimo primer eh, na švedskem, kjer je nek profesor izjavil, da obstajajo eh, razlike med moškimi in ženskami. Ta posameznik eh, je bil potem eh, preganjan zaradi teh izjav. Tako da preden kritiziramo naše sosede, bi morali morda ogledati oziroma pomesti pred vlastnim pragom. Hvala lepa, gospod Šofhauser, naslednji. Seveda je akademska svoboda zelo pomembna. In eh, rad bi, da tu podamo predlog. Recimo v srednjem veku je Sorbona imela poseben status glede zemljskega statusa. Tako da morate paziti na to, da to poročilo eh, ne bo vsebovalo le pobožnih želja, ampak da bomo imeli tudi to svobodo in eh, univerze bi morale imeti nek poseben status kot veleposlaništvo, sem kar to pač pomeni. Tako da je to moj predlog za vas. Upam, da boste to sprejeli in da bo akademska svoboda tu šla naprej. Kaj ti v zadju univerzi imamo eno osebo. Kolega Šofhauser, mislim, da prevajanje v angliščino ne deluje. Ali lahko kdo poskrbi za ta problem? And, uh, and English. English. Kako ni nikogar, ki bi prevajal med uh, francoščino in angliščino? Ali je sedaj bolje? Prav bom začel znova. Dobro, prvi predlog za kolega, sedaj imamo tolmačenje. Prvi predlog je ten, da bi videli, kakšen je lahko konkreten predlog. Univerzam bi morali podeliti isti status, kot ga imajo veleposlaništva. Sorbona je v srednjem veku imela poseben status, glede posebnega uh, ozemlja. To uh, je bil neki sveti kraj. In Sorbona je bila res nek sveti kraj. Drugič, glede te svobode je to zelo pomembno. In gospod Soros, če imamo na univerzah politične bitke in imamo na drugi strani državno legitimnost, to ni več pravi kraj. Zato gospod Soros to spreminja v politični instrument subverzi. On je tisti, ki slabo vpliva na univerze, ampak gospod Soros je tisti, ki ga moramo tu obtožiti, ne Orbana, kajti eh, on je tisti, ki eh, ustvarja politično propagando na univerzah. To je sramota. Mislim, da bi morali povezati njega in uh, celo organizirani kriminal. Tu obstajajo povezave med njim in organiziranim kriminalom. Mislim, da moramo tu imeti poseben status za univerze, potrebujemo akademsko svobodo, ampak ne moremo vedno vsega povezovati le z Mačarsko. Okay. And finally, Ms. In še gospa Aljomari. Hvala, gospod predsednik. Jaz sem včasih delala na univerzah in hvala gospodu Kano za to poročilo. Naj mu rečem, da ga povsem podpiram, ampak ustrajala bi na nečem. Nekateri kolegi so to omenjali. In vi tudi, kolega Kan, zelo nahitro. Imamo odnos med to akademsko svobodo in svobodo izražanja. Mislim, da ne moremo tu pozabiti tudi na svobodo izražanja. Zlasti, ker danes v nekaterih državah vidimo vse te težave z izražanjem na univerzah. Imamo negacionizem, imamo seksizem, imamo terorizem in vse te tendence in ne moremo reči, da imamo svobodo. No, ne vem, potrebujemo razpravo o tem, ampak akademska svoboda pomeni tudi svobodo izražanja. Ne vem, to je izbira. To je izbira. Treba si je reči, ali imamo intelektualno svobodo, ki gre tako daleč na univerzah in je to pač razprava, ali pa ne gre tako daleč. Ker imajo države različno stališče o tem, potrebujemo razpravo. In to je treba bolj omenjati, kajti tudi na tak način bomo okrepili vaše poročilo, da bomo rekli, ne, ne bomo omenjali te problematike, ampak tudi to je problematika, ki je povezana z intelektualno akademsko svobodo.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 kar je rekla gospa Ailo. Rekla je, da uh, ne moreš kar govoriti, kar se ti zljubi v univerzah, ampak kdo odloča o tem, kaj je nesmisel in kaj ne. Ja, to je bila res. To je bil nenavaden kratek prispevek. Riba. Rekla sem, da se moramo verjetno tu pogovarjati o tem. Ali je akademska svoboda nekaj, kar omogoča, da lahko rečemo karkoli, ali pa ima ta svoboda svoje meje. Ne vem, če imamo iste stališče v vseh državah in pravim, da o poročilu ne moremo imeti nekih abstrakcij o takšnih vprašanjih. Samo pač zaradi poročila, ker imamo to poročilo. Now, take... Kolegi, sedaj imamo problem, še več se vas je javilo k besedi, 15 eh, minut je bilo namenjeno za, za razpravo o tem in eh, že zamujamo. Če dovolite, bomo zaključili seznam govornikov. Bo še, kakšen, bo še kakšna druga priložnost za razpravo o tem. Tako, sedaj pa šesta točka na dnevnem redu. Gre za poročila o napredku držav kandidat. V tem primeru bomo obravnavali Srbijo in Kosovo. Sam sem poročevalec za Srbijo, tako da bom na kratko predstavil to zadevo. Prva obravnava je potekala pred poletjem. 21. junija, rok za vložitev predlogov sprememb je bil 30. august. Na koncu sem dobil 239 predlogov sprememb nekaj predlogov manj kot leta 2016. Lani pa nismo imeli teh poročil o napredku. Večina predlogov sprememb se je nanašala na pravice manjšin in pa regionalno sodelovanje, pa tudi pravna država in pa svoboda medijev je bila pogosta tema. V torek popovdne smo imeli uh, produkt aktiven, konstruktiven sestanek za poročevalce v senci in uh, takrat smo se odločili, da želimo, da resolucija ostane uravnotežena in pa kratka in jedrnata. Mislim, da nam je to uspelo. Pomembno je, da spodbudimo Srbijo, naj ostane na svoji poti uh, proti Evropski uniji in da naj istočasno. poskrbi tudi za izboljšave na določenih političnih področjih. 27 kompromisnih predlogov sprememb sem pripravil, zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci za uh, delo, predvsem Igorju Šoltesu, ki je ne samo poročevalcu v Senci za Srbijo, ampak tudi poročevalca Kosovo. Prvič v tem mandatu nam je uspel apelo, da imamo v zvezi z glavnimi problemi enako v beseditev, torej ko gre za probleme med Srbijo in Kosovom. To je pomemben korak naprej, pomembno je, da parlament tukaj govori za enim glasom. Sedaj se veselim vaših pripomb in uh, pričakujemo tudi glasovanje, ki bo potekalo ali 8. ali 9. oktobra. Sedaj pa imamo zelo dolgo seznam govornikov, osem se vas je javilo k besedi. 15 minut imamo na voljo. Prosim, da se omejite na čas za govor dve minuti. Začeli bomo z gospodom Zahodni Balkan, to je Edward Kukan. Hvala lepa, gospod poročevalec in gospod predsednik. Uh, Mislim, da je poročilo uravnoteženo, ki bo Srbiji pomagalo razumeti, kakšni so njene prednosti in slabosti v procesu približevanja. Mislim, da je država na dobri poti, da je zelo angažirana, Srbija je vodilna, ko gre za proces integracije v Evropsko unijo in ima odlično priložnost, da izvaja reforme in da se približa Evropski uniji. Predlogi sprememb, ki sem jih vložil k temu poročilu, so mišljeni kot spodbuda za srbske oblasti. Eh, treba je rešiti še nekatera ključna vprašanja, ki imajo praviti z sodstvom, z pravno državo, eh, potem postopkovna jamstva, svoboda medijev, gre pa tudi za potrebne izboljšave parlamentarnih procesov. Srbija je napredovala dobro na številnih področjih, recimo eh, razvila je delujoče tržno gospodarstvo, mm, dosegla napredek na področju prometa in tako naprej. Ampak še vedno moramo spodbujati eh, reforme na ključnih področjih, kjer recimo za sodstvo ali pa za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Um, Srbija tudi sodeluje v regionalnem sodelovanju, ima dobre odnose z sosedi. Srbija je naš ključni partner v tej regiji in prepričan sem, da bomo nekega dne imeli priložnost, da jo pozdravimo v naši evropski družini. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa Tanja Fajon za socialiste kot pročlovek v senci. Hvala, hvala predsednik. Najprej. Se tudi jaz zahvaljujem za odlično sodelovanje skupaj s temi drugimi poročevalci v Sinci, zlasti gospodu Šoltesu zahvaljujem, ker ste ga omenili. Dobro je, da imamo pri najbolj občutljivih vprašanjih pri obeh poročilih isto formulacijo. Rečem lahko, da sem zelo zadovoljna številnimi vašimi kompromisi. Predlogi skupini z naše skupine so vključeni v kompromise. Mm -hmm občini so tu zajeti, rada bi povdarila kompromisni predlog spremljive 18, kjer imamo svobodo medijev, potem imamo kompromis 21, kjer imamo Rome. Vesela sem tudi tega, da imamo predlog spremljive glede obsodbe umora kosovskega politika, tudi to ste vključili v kompromis številka 24. Ampak glede medijske situacije, Čeprav je to zajeto v kompromisnem predlogu spremembe in to ponavljamo vsako leto, se situacija v praksi ne spreminja znatno, se ne izboljšuje, tako da moramo še naprej kritizirati to situacijo in opazovati, kaj se dogaja v medijih. Istočasno žal ne vidimo znatnih izboljšav, pri rabi nujnih postopkov v parlamentu, to omejuje predmen pozicije. In potem še nekaj, kar ste omenili, najbolj ključni kompromis številka 25, kjer imamo pogovore med Srbijo in Kosovom glede ureditve mejnega vprašanja. Vem, da je to občutljivo vprašanje v tej hiši, tudi v kosovskem parlamentu je tako. Cilj je ta, da bi imeli isto besedilo. Bi za vse, mi smo bili uspešni, ampak slovenske izkušnje kažejo, da če prilagajamo mejo, to lahko vpliva na destabilizacijo regije in temu se moramo izogniti. Potem bi omenila še nekaj. Rada bi podprla predlog gospoda Kukana, številka 133. To ni del kompromisa, ampak zdi se mi zelo pomembno, da govorimo tudi o. Uh, kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja in tu vidimo, da imamo kar nekaj izziva v Srbiji. Na koncu še opozorilo Srbiji, če ne bo prilagodila svoje politike glede liberalizacije vizumskega režima za Iran do konca oktobra, imamo tu opozorila iz Bruslja, da bodo imeli negativno poročilo o liberalizaciji vizumskega režima za Srbijo do konca leta, tako da moramo to tudi upoštevati to je resno pozorilo tudi za Srbijo glede liberalizacije vizumov za Iran. Hvala. Fajon. Hvala, Tanja Fajon, Ivo Weigel, Alde. Hvala, predsedujoči. Predsedujoči, po zaslugu našega predsedujočega kot poročevalca imamo eh, tekst, ki je odličen, ki izraža aktiven odnos do procesa širitve Evropske unije na države jugovzhodne Evrope in do približevanja Srbije Evropski uniji. Srbija je brez dvoma v centru regije in počasi, mogoče prepočasi, si vsa regija utira pot k stabilnosti in dobrososedskim odnosom. Poročilo opozarja na nekatere stvari, ki so v Srbiji še problematične, omenil bom samo nektere. Delovanje pravne države, neodvisnost sodstva, svoboda medijev, odnos do manjšin, in razvijanje notranje demokracije in konstruktivnih odnosov med igralci v politiki, vključno s parlamentom. Skupina Alde je zauzela odklonilno stališče do ideje o spreminjanju meja in izmenjavi ozemelj med Srbijo in Kosovom. Gre za prakso, ki lahko potegne za seboj podobne ideje in aspiracije v regiji, kar bi bilo za stabilnost regije gotovo škodljivo mora se tudi popraviti retorika v odnosu do sosednjih držav, tudi ze strani srbskih politikov. Končno, Srbija, njena javnost mora vedeti, da bo v Evropski uniji zaželjena in da bo vstop v Evropsko unijo pomenil tudi sprejemanje vseh vrednot, na katerih je Evropska unija zgrajena, vključno s sprejemanjem načel skupne zunanje in varnostne politike. Hvala lepa. Thank you, Ivo. Hvala, Ivo Weigel. Igor Šoltes za zelene. Uh, thank you, Mr. Chair. Hvala, predsedujoči. Torej, zahvalil bi se seveda poročevalcu gospodu Mikelisteru za konstruktivno sodelovanje pri pravzaprav obeh poročilih in o Srbiji in Kosovu. In ko govorimo o Srbiji, gre za uh, dobro poročilo, ki je vključilo vse relevantne uh, amadmaje v kompromisne predloge in povzema pravzaprav sliko eh, Srbije eh, danes. Dejstvo je, da je notri veliko pozitivnih spodbud in eh, pohval Srbiji v napredku na posameznih področjih, najdemo pa seveda tudi področja, kjer napredek ni tako očiten. Kolegi pred mano so že opozorili na ta področja od vladavine prava do svobode medijev, tudi, tudi manjšin. In tukaj mogoče bi opozoril še na en vidik, kar se tiče kazenskopravnega, kazenskopravne zakonodaje, zlasti tistega dela, ki govori o tako imenovanih kaznivih dejanjih podjetij, kjer je v preteklosti prihajalo tudi do konfiskacije premoženja in ti postopki so še vedno v teku in te dele kazenskega zakonika v prihodnje bo potrebno, popraviti. Eh, kar se tiče eh, pokazanega napredka glede organiziranega kriminala in eh, boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji, je še seveda veliko prostora za izboljšave, zlasti, da se ne vidijo prsni otisi politike tudi pri sodni veji oblasti. Kar se tiče amadmajev, ki se nanašajo na eh, parlament in eh, stopnjo demokracije, bi tudi sam želel opozoriti na to, da ni dobro, če se v parlamentu izkoriščajo tako imenovani hitri postopki za eh, uveljavljanje ali pa za, za sprejemanje zakonodaje, ki sicer po naravi ne bi smeli spadati v tako imenovani nujni postopek in pa še na morebitne zlorabe poslovniškega časa, ki vzema možnost in prostor opoziciji, da se izjasni. Skratka, eh, to poročilo ima pomembne dele tudi vezane na sosedske odnose, zlasti tukaj govorimo o odnosih med Srbijo in Kosovom in seveda iskreno upam, da se v prihodnje zasveti luč na koncu tunela v smislu iskanja in pa eh, okvira eh, možne rešitve v prihodnje. Hvala. Thank you, Igor. Hvala, Igor Šoltes. Za FDD, Avio Castaldo, dve minuti. Grazie. Hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalcu Davidu za odlično upravljeno delo, hvala lepa tudi za pripravljene kompromise, hvala, da ste vključili tudi številne naše predloge sprememb. Zelo pomembno je, da v tej pomembni zgodovinski fazi pošljemo jasno sporočilo državam na Zahodnem Balkanu. Za nas kot Evropsko unijo je to zelo pomembno, glede na to, da doživljamo nekoliko bolj kompleksno obdobje, je pa to pomembno tudi za same države članice in države na Zahodnem Balkanu, ki smo jim obljubili perspektivo članstva. V tej regiji trenutno veliko govori o tem zgodovinskem dogovoru med eh, Makedonijo in Grčijo, naprimer. Izkoristiti bi morali to spodbudno pobudo in nadaljevati v tej smeri. Je pa res, da bi morali delovati vedno čim bolj konstruktivno. Zdi se mi, da v tem poročilu, gospod predsednik, natančno predeljujete vsa ta vprašanja. Kompromisni predlog 25 je zaenkrat najbolj sporen. Tam je govora o morebitnem dogovoru o meji med Srbijo in Kosovom. Pomembno je, da gre tu za kompromis Podoben kompromis je prisoten tudi pri poročilu o Kosovu. Mi želimo ta postopek spodbujati in pomagati v tem, da boste obe strani postopek izpeljali do konca. Obstajajo tveganja nedvomno, ampak zelo pomembno je, da nismo tako neaktivni, kot smo bili v zadnjem obdobju. To predstavlja namreč veliko večje tveganje. Ne smemo biti preveč navdušeni, ampak resnično si želimo, da bi se stvari spremenile. Naj vas spomnim, da je Srbija naša prijateljska država, je tudi temeljna zaveznica v tej regiji, tako da si resnično želimo, da bi čim hitreje Srbija in druge države v tej regiji postale članice naše družine, čeprav so na nek način že članice. Hvala. Thank you,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 Vseeno pa bi podal nekaj pripomp, najprej glede ravnovesja med Rusijo in Evropo. Zakaj bi to kritizirali? Srbija ima to temeljno vlogo in ima dobre odnose z Rusijo in dobro je, da ima dobre odnose tudi z Evropo. Je nek most. Ne gre za kritike, treba je spodbujati to ravnovesje. Mi bi morali tu poudariti to pozitivno vlogo, ki jo Srbija prispeva pri tem ravnovesju. In uh, vem, kaj počnejo Nemci na tem področju, da bi zagotovili dobro ravnovesje Srbijo. Potem, rad bi, da bi v preambuli vendarle poudarili vse, kar zadeva nezakonitoste. vojne iz 90-ih let, da vidimo, kako je s pravnimi obveznostmi Srbije do Kosova, da vidimo, kakšne so temeljne svoboščine, ki so povezane s suverenostjo te države. Ti različni vidiki se mi ne zdijo dovolj omenjeni v poročilu in zato sem to spremenil v tej smeri. Hvala. Merci. Hvala. Sedaj smo slišali mnenje vseh poročevalcev v senci, zamujamo, ampak še vedno imam sedem kolegov na seznamu. Vsak dobi minuto, mi je zelo žal. Zamujamo. Kolega, kolegica Šujca je prva. Hvala, predsednik. Tudi jaz bi vam rada čestitala za to celovito in dobro uravnotežno poročilo. Jaz sem tu predložila kar nekaj sprememb. Gre za pomembne teme, gre za zastopanje manjšin v nacionalni srpski skupščini, da imamo sedeže za manjšine, da sprejemamo politike, zato da imamo tudi televizijske, radijske programe v manjšinskih jezikih. Zato, da bi spolnili ta merila, morajo srpski organi preučiti tudi vprašanja glede pogrešanih oseb, potem gre to tudi za premoženje nekdanjih vojaških oseb, potem morajo tudi eh, dati očkodnino vsem, ki so bili v taboriščih za časa vojne. Drage kolege, drage prijatelji, treba rešiti te težave, tako da bomo lahko vsi podprli pot Srbije v Evropsko unijo. Prav tako moramo pozdraviti normalizacijo odnosov med Srbijo oziroma Beogradom in Prištino in treba je spodbujati ta dialog. Hvala. Hvala. Tonino Picula sedaj. Hvala, predsednik. Čestitke. Hvala za dobro mnenje o poročilu napredku Srbije v prejšnjem letu. Mislim, da imamo tu vse najpomembnejše informacije iz preteklega leta. Vidimo napredovanje v pogajanjih, ampak imamo še nekaj težav s pravosodjem, svobodo medijem, s pravno državo. In tu imamo tudi nekaj predlogov sprem glede eh, zunanje politike. Treba se je zauzemati za to, da Srbija vstopi v Evropsko unijo. Vidimo tudi, da je treba povečati preglednost pri financiranju političnih strank kampanje. Ko govorimo o regionalnem sodelovanju, dobrih sosedskih odnosih, je treba reševati odprta dvostranska vprašanja. To mora biti ena izmed prioritet v Srbiji, zato da to ne bo škodovalo pristopu Srbije. Veliko odprtih vprašanj, nasledovanje, potem manjšine, potem izginule osebe iz vojne vojni zločini, mejna vprašanja in tako naprej. Pri mejah imamo eh, tudi predlog, da bi de facto porazdelili to zemlje. Evropska služba za najdelovanje ima program in to je lahko okvir za dogovor med Srbijo in Kosovom. Ampak mi moramo podpreti tiste dogovore, ki bodo omogočili normalizacijo odnosov med obima državama. Ne potrebujemo le ad hoc idej, da bi s tem lahko ogrozili stabilnosti regije. Hvala. Okay, hvala. Dobro, hvala. Kolega Epitedeos. Hvala lepa, predsednik. Tako kot vsaka država, ki želi pristopiti v Evropski uniji, mora tudi Srbija tu izpolniti določena merila, ki so bila določena. V nekaterih sektorjih se stvari premika naprej, potem vidimo druge težave, pa tudi zamude. Ampak treba je jasno reči, da Evropska unija ne more biti pristranska do Srbije. Srbijo mora obravnavati tako kot vse druge države na Zahodnem Balkanu. To pomeni, da je treba napredek presojati v skladu z objektivnimi merili in na podlagi različnih reform, ki jih imamo v programu. Vidimo trud Srbije, da vstopi Evropska unija, ampak ne smemo to izrabljati za manipulacijo notranjih političnih vprašanj. Hvala. Hvala, kolega Preda, minuta. Um, um. Hvala, predsednik. Najprej čestitke za upravljeno delo. Vztrajajo pri nečem političnem, ne glede Srbije, ampak glede vpliva srpskega predsednika v Bosni. Čez nekaj tednov bomo imeli tam volitve in uh, gospoda Vučiča sva, smo pozvali večkrat naj uh, pomiri Dodika in uh, rekel je ne, da ne more vplivati na Dodika, sedaj pri tem referendumu, sedaj pa volilni kampanji podpira Dodika in tam vidimo kritike posega zahodnih političnih sil v Bosni. Torej, Dodik v Bosni je blizu Putinu in čez nekaj dni se, se bo celo srečal s Putinom. Vučić ga podpira v tej kampanji, ki je proti zahodnemu svetu. Mislim, da bi morali biti Srbi v Bosni za Evropo, ne pa proti. Ne pa da. Eh, v tej revni državi poslušajo glasove iz eh, Moskve. Hvala. Thank you. Hvala. Kolegica Andersen, hvala predsednik kot članica delegacije za Srbijo. Se vam zahvaljujem za zelo dobro poročilo. To bo pomemben del naših razprav, ko bomo obiskali Beograd v koncu oktobra. Rada bi poudarila še nekaj, vladavino prava v poročilu, kako pomembno je to vprašanje. Pozdravila bi sistem pomoči, dostop do pravosodja je zelo pomemben, to je kritičnega pomena zlasti, ko govorimo o členu 47 listne o temeljih pravicah. Pa še nekaj, vem, da ste dobro napredovali pri kompromisih, ampak želela sem poudariti tudi to, da res upam, da bodo kolegi v tem odboru lahko podprli napredek s socialnimi partnerstvi, s socialnim dialogom prihodnosti, bo to pomagalo pri tem, da bo Srbija napredovala na področju rasti. Hvala lepa. You, Hvala, kolegica Anderson. Kolega Sovko. Um, Oziroma kolegica. Hvala, predsednik. Čestitke za zelo dobro poročilo. Srbiji tudi želim veliko uspehov na tej evropski poti. Jaz nisem videla kompromisov, imam predloge sprememb, ampak tu sedaj govorim bolj na pamet, omenjam moje predloge sprememb, ki sem jih sestavila. Glede imigracije, glede liberalizacije vizumskega režima s Iranom in da eh, bi sedaj imeli isti vizumski režim, režim z nekaterimi drugimi zaljivskimi državami. No, tu sem izpostavila, da bi morala Srbija ponovno razmisliti o tej politiki, kajti s tem eh, res ogroža tiste države, ki še niso članice Evropske unije, zlasti Bosno, kajti vsi ti ljudje tam zlorabljajo sistem, prihajajo v valovih in pozneje potuje naprej Evropsko unijo. to zelo skrbi Hrvaško. Kajti mi imamo najdaljšo mejo z Bosno in Hercegovino. In Srbija bi morala paziti na to, bolj bi se morala truditi v boju proti tihotapljenju migrantov. To je zelo dobičkonosen biznis, tako da upam, da boste vključili te predloge spremem poročila. Hvala. Hvala, kolegica Zovko. Sedaj pa je na koncu še kolegica Alijo Mari. Hvala, predsednik. Jaz ne bom pokomentirala tega poročila o Kosovu, to se mi zdi odlično, ampak imam vprašanje. Pri tem poročilu o državah kandidatkah, ko govorimo o integracijah, zakaj tu nikoli nič ne piše? o napredku, ki bi ga lahko dosegli v dobro državljano te države, ko gre za socialno zaščito ali ko gre za življenski standard. Zdi se mi, da ko gre za vključitev Evropske unije, ne gre le za razvijanje gospodarstva. Sveda gre za razvijanje temeljih pravic in spodbujanje letih. Ampak, ko govorimo o temeljih pravicah državljanov, ali ne gre tu tudi za izboljšanje njihove konkretne življenjske situacije. To velja za vsa poročila, nikoli tega ne omenjamo. In jaz mislim, da je prvo to, da če želimo imeti enotnost in občutek pripadnosti Evropske unije, mora biti to občutek, da je Evropska unija lahko izboljša osebno situacijo vsake osebe. In gre tudi za materialno situacijo. Torej, to je globalno vprašanje, ki ga tu zastavljam pri tem poročilu na splošno. Okay. Dobro, hvala kolegica Leo Mari, to je res na mestu, mislim, da moramo to poštevati. Vemo, da je v pogajanjih o članstvu Evropske unije uh, vedno veliko tehničnih vezikov in vedno govorimo le o tehničnih zadevah, mogoče včasih ne razmišljamo dovolj o interesih državljanov. Stotno. To res drži, dobro, da ste to omenili, prihodnič bomo skušali to zajeti. To je vse z moje strani, hvala za prispevke in pripombe. Glasovanje bo potekalo 9. oktober, tu v Afetu. Sedaj pa smo pri sedmi točki, poročilo o poročilu Komisije o Kosovo za leto 2018, takoj predajem besedo pročovacu Igorju Šoltesu. Gospod predsedujoči, prvo seveda gre iskrena zahvala uh, našim šedov reporterjem, ki so pokazali Eh, veliko pripravljenost k oblikovanju tega poročila z zelo konstruktivnimi amadmaji in posebna zahvala seveda tudi sekretarijatu Žuljenu in Pavlu Cetovalcu eh, za pomoč pri oblikovanju eh, amadmajev kompromisnih, ki zgoščajo ali pa sumirajo tista ključna sporočila, ki jih želimo Eh, poslati iz Evropskega parlamenta na, na Kosovo. Od lanskega poročila to leto se je zgodilo kar nekaj velikih stvari. Eh, tista, na katero bi želel posebej eh, opozoriti, je vprašanje vizne liberalizacije. Kot veste, je po mnenju Evropske komisije Eh, ko so izpolnilo tiste, tiste zahtevana pogoja za vizno liberalizacijo in prižgalo s tem zvezi zeleno luč in tudi eh, Evropski parlament je na zadnjem zasedanju v Štrasburu prižgal zeleno luč za vizno liberalizacijo, tako seveda upamo in eh, pozivamo tudi svet, da to čimprej stori ker to je zelo pomembno za po eni strani enakopravnost v regiji, po drugi strani pa za možnost sodelovanja in vključevanja v regijo strani eh, Kosova na veliko bolj intenziven način in to seveda ima lahko tudi zelo pozitivne učinke na ekonomijo, se pravi na gospodarstvo, tudi na druge dejavnosti eh, države. Je pa seveda v tem eh, poročilu tudi nekaj Eh, spodbudnih eh, besed o napredku, pa tudi nekaj opozoril, ki jih morajo kosovske oblasti vzeti zelo resno. Eh, kljub seveda temu, tem izpolnjenim pogojev za destabilizacijo ostaja boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in tihotapljenju še vedno visoko na prioriteti, zato je potrebno okrepiti tudi specializirano Eh, skupino tožilcev eh, na tem eh, področju, tudi glede tako imenovane azilne politike oziroma prehoda v teh migrantskih, migrantskih krizah, ima seveda Kosovo svojo odgovornost in mislim, da je potrebno, da jasno sporoči tudi Evropi svojo odločno politiko. Eh, odločno tudi pozivamo k razrešitvi in iskanju storilca umora Oliverja eh, Ivanoviča, ker eh, zaradi vladavine prava in pa seveda pravice je do tega odkritja potrebno čim prej priti. Bi pa pozoril še na eno od pomembnih tem in to je položaj žensk v družbi, odnos do manjšin, položaj invalidov, to so vprašanja, ki jim bo morala Kosovo v prihodnosti posvetiti še posebej eh, močno in intenzivno pozornost. Bi pa za konec še dva pomembna eh, sklopa, eno, o katerem smo govorili že pri Srbiji, to je ureditev odnosov med Kosovim in eh, Srbijo. Mislim, da na tem področju je potrebno spodbujati tudi tako imenovano gospodarsko sodelovanje med, med eh, obema stranema, tudi na civilni strani, tudi v, na področju športa, na področju kulture eh, in tudi v pridobivanju in porabi evropskih sredstev. Mislim, da bi taki skupni projekti lahko eh, dobili zeleno luč. In za konec samo še zelo pomembno vprašanje, to je okolje. Kot veste, je Priština ena od eh, bolj onesnaženih mest v, v, v regiji, kar se tiče kvalitete zraka in tudi v tem poročilu pozivamo oblasti, eh, tako mesto Priština kot seveda tudi državo, da stori vse, da izboljša kakovo zraka in s tem omogoči višjo kvaliteto življenja prebivalcev. Hvala. Right, thank you, Igor Hvala kolega Šolte za te pripombe, sedaj pa dobi besedo Tonino Picula, ki je predsedujoči za Bosno in Kosovo. Ja, hvala predsednik, hvala poročevalcu za to poročilo. Tu imamo dobro informiranje, celovito informiranje vsem, kar se dogaja na Kosovo in vsem, kar se dogajalo v preteklem letu. Ker vodim delegacijo v parlamentu za Kosovo res želim omeniti, da smo bili v Prištini prejšnjem tednu, imeli smo sestanke v okviru petega skupnega parlamentarnega odbora med Evropsko unijo in Kosovo. V Strasburu je potekalo predhodno srečanje in sedaj smo videli kar nekaj razlik pri nekaterih stališčih in imeli smo odprto razpravo in bili smo uspešni tudi pri sprejetju izjave o skupnih priporočilih. Prejšnjem letu smo videli kar nekaj izpolnjevanja meril za liberalizacijo vizumskih režimov, komisija podala nekaj priporočil, parlament je podprl začetek pogajanj. Upam, da bodo pogajanja svetno kmalo zaključena, kajti državljani na Kosovo bi morali končno potovati Evropsko unijo brez vizumov. To bi bil pozitivni zagon za številne reforme, ki jih Kosovo mora izpeljati. Od pravne države do bolj prepričljivega boja proti korupciji potrebujemo gospodarske, socialne reforme. Izvajati morajo tudi vse obveznosti z dialoga z Beogradom. Tako kot pri Srbiji, tudi tu želim podariti, da je dialog tu povezan tudi z Evropsko službo za znanje delovanje. To je stebr in temelj za doseganje dogovora med Srbijo in Kosovo. Ta dogovor bi moral omogočiti normalizacijo odnosov, sodelovanja med tema dvema državama brez resnih posledic na notranji kot tudi na zunanji ravni v širši regiji. Hvala lepa Tonino Picula. Sedaj pa izjave pračacov Sinci, najprej les Tubravka Šujca. Hvala predsednik. Tudi jaz sem bila na petem srečanju na Kosovo prejšnji teden in res bi rada pozdravila napredek Kosova v zadnjem letu. Naj rečem, da sem zadovoljna, ker so izpolnili pogoje za liberalizacijo vizumskih režimov, kot je bilo to potrjeno poročilo komisije iz julija. In na plen, plenarnem zasedanju v Strasburu smo tudi glasovali o tem. Poleg tega imamo tu ratifikacijo dogovora o razmejitvi med eh, Beogradom in Kosovom. To je zelo dobro tu na tej poti Kosova Evropski uniji. V centralni razpravi imamo dialog med Srbijo in Kosovom. To vsi vemo. To je bilo obravnavano na dolgo in široko v zadnjih tednih. Mi smo. Povsem podprli nadaljevanje dialoga in podprli smo normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. Ampak vsi se moramo truditi za to, da bi jim pomagali normalizirati te odnose, kajti to je eno izmed meril za obe državi, če se želite vključiti v Evropsko unijo. Treba je napredovati pri različnih vprašanjih, pri korupciji, pravni državi. Vesela sem, ker so pred kratkim sprejeli nove zakone o boju proti kriminalu na Kosovu. Hvala kolego Šoltesu za odlično poročilo. Hvala lepa. Socialisti, kolega Panceri. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu. Hvala lepa tudi poročevalcem v senci za opravljeno delo, ko smo pripravljali kompromise. Mislim, da je besedilo uravnoteženo, zelo dobro tudi opisuje, kakšen napredek je dosegla ta država, izpostavlja napredek in tudi tista vprašanja, pri katerih bo potrebno še nekoliko več dela. Naprimer, gre za reformo upravnega sistema, pravosodnega sistema, izboljšanje delovanja v boju proti korupciji in organiziranem kriminalu. Slišali smo, da je Kosovo izpolnilo vse pogoje za to, da se zdaj lahko začne pogajati o liberalizaciji visomskega režima. Končna beseda zdaj leži pri svetu. Upam pa, da bomo rezultat dosegli čim hitreje, kajti s tem bomo pospešili tudi proces stabilizacije in sodelovanja v tej regiji, ki je geografsko gledano temeljnega pomena za Evropsko unijo. Zelo pomembno je, da se uredijo odnosi med Kosovom in Srbijo. Tistih pet držav, ki še ni priznalo Kosova, bi moralo čim hitreje Kosovo priznati. Kar pa zadeva opredelitev meje med Kosovom in Srbijo, o tem se moramo dogovoriti v okviru stalnega dialoga, ne moremo upoštevati zgolj etničnih vidikov. Veliko dela nas čaka naprimer v tej državi tudi, ko gre za spoštovanje pravic žensk, LGBTI-ov, manjšin, invalidnih oseb in tako naprej in tako dalje. Upam, da bomo s pomočjo tega poročila spodbudili to državo, da se pridruži Evropski uniji nekje do leta 2025. Hvala, kolega Panceri. Kolega Aranoš iz skupine Alde. Hvala lepa. V imenu kolegice Hilde Vatma se želim zahvaliti kolegu Šoltesu za dobro sodelovanje. Tu smo imeli kar nekaj predlogov sprememb iz Aldeja, iz drugih skupin in to ste vključili in sedaj je besedilo boljše. Kosovo se sooča z običajnimi težavami, tako kot druge države. Vseh šest držav na Zahodnem Balkanu se sooča s tem in gre pravzaprav za težave s standardom in potem imamo polarizacijo na notranji politični ravni, imamo neučinkovito pravosodje, ki ni neodvisno, veliko je korupcije, organiziranega kriminala. Kosovo ima še eno težavo in sicer, ko gre za ta sporozum s Srbijo. Potem imajo to zelo počasno integracijo, vključevanje večinskega srbskega dela in to morajo vključiti v pravni pravosodni sistem na Kosovo. Ampak treba je vedeti in povdariti, da ima Kosovo tu tudi pozitivne premike in sicer so ratificirali sporazum s Črnogoro. Potem so sprejeli zakon glede evropskih reform na Kosovo in videli smo tudi to, da so sedaj uh, naredili napredek pri vključevanju srpskih sodnikov iz severa Kosova. To so majhni premiki, evropsko gledano, ampak pravzaprav so to veliki koraki na Kosovo. Kosovo je neodvisna država. Prej kot bo vključena v mednarodne organizacije, prej bo prevzela obveznosti in to bo seveda zelo pozitivno vplivalo na razvoj te države. Kosovo sodi Evropsko unijo, zato moramo vse te ukrepe na Kosovo pospešiti, da bo Kosovo čim prej šlo na tej poti k Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala, kolega Radoš. FDD sedaj, Fabio Castaldo. Dve minuti. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu, kolegu Šoltesu za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, da je vključil skoraj da vse moje predloge sprememb. Mislim, da bi moralo to poročilo biti spodbuda za Kosovo, da bo storilo več in bolje, zato da bo to koristilo tudi celotni regiji. Politični kontekst se trenutno odraža tudi v tem poročilu. Politični kontekst in zapleteni odnosi pa so tisti, ki zaenkrat še zavirajo hitrejši napredek. Reforma upravnega sistema pravosodja, boja proti korupciji je nujno potrebna. Mislim, da bi moralo Kosovo v tem poročilu najti več spodbud. Kosovo se sooča s številnimi izzivi, pa tudi z mnogimi priložnostmi, ki jih ne sme spustiti iz rok. Seveda je vprašanje dvostranskih odnosov s Srbijo zelo pomembno. Vse skupaj mora temeljiti na iskrenem sodelovanju na številnih področjih, sprejemati je treba stike med posamezniki, vzpostavljati je treba dialog. Kompromis 18 o morebitnem sporazumu med eh, Kosovo in Srbijo je pomemben kompromis. Zelo pomembno je tudi, da se to vprašanje omenja na identičen način v obeh poročilih, v tem in v tistem o Srbiji. Mislim, da bi morali storiti tudi več, ko gre za vprašanje priznavanja Kosova strani vseh držav. Je pa to vprašanje odvisno tudi od reform, ki jih bo Kosovo izpeljalo. Predlagam, da se vsi lotimo teh kritičnih pripomb na konstruktiven način. Kosovo moramo jasno povedati, da lahko v parlamentu najde sogovornika, ki podpira pozitivne procese. Mislim pa, da tudi v primeru Kosova želimo, da se nam čim hitreje pridruži v Evropski družini. Hvala. Hvala Fabio Castaldo za samostojne poslance, kolega Zoznic. Jaz vrzam vage na eh, problem. Hvala lepa. Rad bi omenil vprašanje, ki je posledica neodgovorne enostranske politike Evropske unije do Kosova. Vsakič, ko je Evropska unija na strani srpskih predstavnikov, kar je pač nespremljivo, to slabo vpliva na Kosovo, kajti tu imamo pravico do samoodločbe. Gre za pravice, ki jih imajo nekatere države, da lahko vsega. Eh, priznajo neodvisnost Kosova. Če imate pravico do neodvisnosti, to velja tudi za Srbe na Kosovu. Zakaj imajo Albanci pravico, Srbi pa ne? Nekateri Srbi nočejo živeti na Kosovu in so izrazili to željo. Zakaj jih obsojamo? Zakaj tu uh, imamo dvojne standarde pri istem vprašanju? Albanci se lahko cepijo, Srbi pa ne. Torej, če govorimo o pravici do samoodločbe, jaz sicer nasplošno tega ne podpiram. Jaz ne podpiram nacionalizma, ne podpiram tega pri temelju države, ampak če je to merilo, naj to velja za obe strani. Zakaj imamo dvojne standarde? Zakaj imamo veliko večino in maj, majhno manjšino? Zakaj ne spoštujemo mnenja Srbo? Zakaj so Srbi sedaj prisilno vključeni v albansko državo, če pa so se lahko Albanci odcepili od Srbije. Ne vem, zakaj je to dobra metoda pri vodenju politik. Mislim, da ti standardi niso dobri, ampak če jih uporabljamo, naj bodo doslednji. Jaz sem uložil predloge spremem na to temo. Hvala. Okay, thank you. Dobro, hvala. Sedaj imamo še tri govorce na seznamu. Kolega Kukan kolega Ward, potem pa kolega Epidideus. Sem koga izpustil, ne? Najprej kolega Kukan, se z nami zaključen. Ja, hvala predsednik čestitke poročevalcu za dobro delo. Pozdravljam rezultate glasovanja na plenarnem zasedanju glede liberalizacije vizumov za Kosovo. Upam, da bo svet lahko šel naprej pri teh vprašanjih v prihodnih mesecih. Jaz mislim, da poročilo objektivno zajema vse vidike glede turbulenc na Kosovo. Ampak rad bi povdaril, da potrebujemo dialog med strankami, potrebujemo konsens, to je bistveno pri izvajanju temeljnih reform. Kosovo to res potrebuje. To je prava pot v evropsko prihodnost na Kosovo in ljudje na Kosovo bi morali videti in čutiti konkretne rezultate tega procesa. Veliko je še odprtih vprašanj, recimo gre za izboljšanje delovanja parlamenta, poročilo to minja in to je treba povdariti. Imamo dialog med Beogradom in Prišno, ki ga je treba jemati bolj resno. Oboji partneri morajo to jemati bolj resno in podpreti moramo obe strani v tem procesu in na koncu bi rad pozdravil vodje na Kosovo, ker so zelo aktivno vključeni v delo z drugimi regionalnimi partnerji in poštevajo tudi naše smernice, ko gre za skupno znanje v varnostno politiko. Hvala. Hvala, Edvard Kukan. Kolegica Ward. Uh, Hvala lepa za priložnost, da lahko spregovorimo o tem. Jaz sem velika prijateljica Kosova in mislim, da je pomembno, da ne gre le za člane AFETA, ki imajo stališče o tem, kako ne bi napredovali v tej regiji. Jaz sem odboru za izobraževanje in kulturo, za enakost pravic, enakost eh, spodbujanje žensk in to je pomembno za prihodnost eh, Kosova. Sem ponosna članca odboru za odnose s Kosovom in rada bi pozdravila delo kolega Picule ki je predsedoval delegaciji prejšnji teden. In eh, kaj nam je uspelo? Uspelo nam je delovati uspešno tu, čeprav je včasih kar nekaj nestabilnosti v tej državi. Vsakič, ko gremo tja na sestanke z njimi, se vrnejo v parlament, se usedejo za mizo in eh, mi napredujemo. In to je pomembno. To je pomembno za Balkan. Ljudje na Kosovu so predolgo čakali na to zlasti mladi, zaradi nestabilnosti v tej regiji je zelo pomembno, da skušamo pritisniti svet, da to sprejmo takoj, ko se bo dalo. Mladi na Kosovo se čutijo, da so že v evropski družini, so evropejci, ampak niso mogli zvrševati svojih temeljih evropskih pravic, po mojem mnenju. Tako da bi rada, da se to zgodi tako hitro, kot se bo dalo. In uh, V tem parlamentu je tudi kolega Šoltes odigral pomembno vlogo, parlament je pomemben in tako moramo delati naprej. Hvala lepa. Hvala in na koncu še kolega Epitedeus. Hvala lepa, predsednik. Vidimo napredek na Kosovu. Ta pa mora izhajati iz objektivnih kritik. Kosovo je tu na poti, ampak ta pot je še dolga. Preden bomo videli pozitivne rezultate. Kosovo je ena izmed najbolj pokvarjenih držav Evropi. Imamo korupcijo, torej imamo tam organizirani kriminal. In Kosovo je zatočišče za številne teroriste, džihadiste. Tako da tu gre za občutljive politične izbire glede Kosova. Treba si je pogledati, kaj se dogaja v Srbiji, v Črni gori. Prav tako moramo preučiti trud vlade na Kosovu za to, da postane bolj federalna država, da to postane neka federacija skupaj z drugo državo, Albanijo recimo. Vidimo te tendence. In eh, imamo nekatere dokaze glede tega, da bi vključili tudi druge države na Balkanu. Imamo neko filozofijo širjenja Kosova na Balkanu, da bi se pridruževali drugim. To je treba previdno preučiti. In ustvarjanje takšne razširjene države bi bila velika grožnja za druge države na Balkanu, med drugim tudi za Grčijo. Hvala. Hvala kolega Epidedeus, ni drugih komentarjev. Naj vas obvestim, da bo glasovanje o poročilu potekalo 9. oktober. Sedaj pa gremo lahko naprej na točko 8. Po ure zamujamo, gre za poročanje misije odbora AFET v Tuniziji in Alžiriji. Mogoče bo to trajalo manj časa, kot smo načrtovali. AFET misija je potekala v teh dveh državah od 16. do 20. julija. Prvi del misije je potekal v Tuniziji od 16. do 18. julija. Kolega Jolajnen je tu predsedoval in tu je pozdravljam. Po obisku v Tuniziji smo imeli tudi zasedanje našega odbora za konsolidacijo političnega dialoga s državo, ker to je privilegirana partnerica Evropske unije. Jolajnen bo to predstavil. Predem mu dam besedo, naj nakratko ocenem drugi del naše misije. Prvič, v številnih letih smo obiskali Alžirijo, nekaj dni po tem, ko smo oblikovali skupni parlamentarni odbor med EU in Alžirijo junija letos. Ta obisk kaže, da je naš odbor namenjen in zavezan krepitvi političnega dialoga parlamentarnemu sodelovanju z Republiko Alžirijo. Imeli smo plodne razprave s premijejem, ministrem za zunanje zadeve, ministrem za notranje zadeve, s podpredsednikom sveta nacij, potem smo se srečali s predstavnikom skupščine in predsednikom odbora za zunanje zadeve. No, mislim, da smo imeli odprto, jasno razpravo o politični, sociogospodarski situaciji te državi, pa tudi o varnosti in stabilnosti te regije. Glede zadnjega je Alžirija tu zelo pomembna pri stabilizaciji te regije. Mi v Evropski uniji moramo nadaljevati sodelovanje na področju varnosti, kot tudi v boju proti terorizmu in radikalizaciji. Dobro, sedaj pa toliko o Alžiriji, sedaj pa Jula in glede Tunizije. Ja, eh, danke, predsednica, eh, eh, di delegacijo. Hvala, gospod predsedujoči. Delegacija je bila skrbno pripravljena strani sekretarjata, zato se mu zahvaljujem. V Tuniziji je politična situacija zelo nestabilna. Na predvečer našega obiska je predsednik opravil televizijski intervju, v katerem je postavil pod vprašaj stališča premijeja Vemo, da bodo naslednje leto potekale parlamentarne volitve, stranke pač izražajo svoje stališča. No, te izjave so potem sprožile politični vihar, potem se nismo mogli sestati z, ne za premijem, ne za zunanjem ministrom. Smo se pa sestali z številnimi predstavniki parlamenta, civilne družbe, ministerstva in tako naprej. Zanimivo je bilo slišati kritiko um, zaradi počasnih reform uh, V Tuniziji samo volilna komisija je bila vzpostavljena, Tunizija še nima neustavnega sodišča, ni bila uh, izvedena reforma varnostnega sistema in pa kazenskega prava. Um, in uh, zelo razširjena je tudi nekaznovanost, ker preprosto sistem ne deluje. Ugotavljamo, da so mladi v Tuniziji zelo frustrirani, brezposelnost je 30 odstotna ni dobrega izobraževalnega sistema. Eh, torej, Tunizija je mlada država, eh, tam je veliko mladine in eh, mladi so zafrustrirani, ker nimajo prave prihodnosti. To ima tudi opraviti z državnim gospodarstvom, glavne osi tunizijskega gospodarstva um, so v lasti določenega števila družin, zato se nič ne premakne. Uh, recimo v Tuniziji obstaja energetski monopol, obnovljive viri energije sploh niso v uporabi, zato ker je ta energetski monopol uh, zadovoljen za konvencionalnimi nosilci energije. No, naslednje leto bodo v Tuniziji potekale parlamentarne volitve, maja so potekale lokalne volitve in te so bile precej uspešne. Tunizija je tukaj dobro prestala preizkus. Eh, prvič smo dobili številne občinske eh, svete, lokalne svete, sedaj treba eh, tudi to decentralizacijo pospremiti z pristojnostmi in pa z finančno podporo. Ti lokalni sveti ne smejo sedaj obveseti v zraku. V ministru za migracije smo govorili o tej temi. Eh, seveda je Tunizija prehodna država in pa ciljna država za eh, migrante iz Sahele. Država ni pripravljena zgraditi spremnega centra za Evropsko unijo, je pa pripravljena eh, sodelovati na področju varstva meja in pa obalne straže. Tunizija je tukaj pripravljena na sodelovanje z EU. Obramni minister je poročal o varnostnih razmerah, rekel je, da je v Tuniziji uh, veliko terorizma, tudi na meji z uh, Alžirijo. Samo malo pred našim obiskom se je zgodil teroristični napad, zelo nestabilen pa je tudi meja z Libijo. 15 odstotkov mora Tunizija nameniti za obrambo, čeprav je pravzaprav revna država. To je res veliko, to je velik znesek. No, eh, na koncu pa smo obiskali še komisijo za dostojanstvo in resnico. 360 tisoč pritožb eh, zaradi kršitev človekovih pravic obravnava ta komisija še iz časa Benalija. Eh, mandat ni bil podaljšan, to komisijo želijo sedaj ukiniti, kajti sedaj bodo prišli na vrsto tudi veliki pomembni primeri. In ta eh, komisija, ta odbor celo na lastne stroške želi dokončati svoje delo do iztekalitašnjega leta. In pa ne na zadnje, mislim, da je v interesu Evropske unije, da je dosežen demokratičen in gospodarski napredek v Tuniziji. Zato bi se morali bolj intenzivno posvetiti tej državi. Hvala ju, Lajnen, za to izčrpno poročilo o Tuniziji. Eh, sedaj nas čaka razprava. Dva poslanca sta se javila k besedi, gospod Milan Mon in gospod Lopes. Izvolite. Realmente no había pedido la palabra nisem sicer prosil za besedo, ampak če mi jo že ponudite, tudi prav. Nimam veliko dodati k temu, kar je povedal kolega Lajnen. Občutek imam osebno, da je ta država dosegla velik napredek na političnem področju, ampak ko gre za gospodarstvo in socialne zadeve, napredek tu ni bil ravno osupljiv. Gospodarske in socialne reforme šepajo ni ravno pretiranega navdušenja med mladimi. Gospodarski in socialni svet je v državi zaprt, stopnja brezposelnosti je visoka. Ta država je tudi ne, ne samo tranzicijska država za migrante, temveč je tudi izvorna država. Mladi odhajajo iz te države v Italijo in drugam preko sredozemlja. Gospodarske in socialne reforme se niso izvajale tako, kot bi se morale. Še nekaj bi rad povedal glede diskurza, ki ga uporabljajo v tej državi. Naprimer, Ministrstvo za obrambo v tej državi pred, oziroma za zunanje zadeve v tej državi je predvsej kritično do Evropske unije, ampak Evropska unija ne more usiliti sprememb, pa jih mora izpeljati. Hvala. In zdaj, gospod Lopes. Hvala lepa, gospod Lopes. Najlepša hvala, predsednik. Mislim, da je bil obisk, ki smo ga pravili, dobro opisan. Zdi se mi, da bi morali še kdaj oditi v te države. Bližnji vzhod, Severna Afrika, to je območje, kjer se pojavljajo številna med seboj povezana vprašanja: varnost, migracije, naravni veri. Parlament in odbor za zonanje zadeve smo zato še toliko bolj povezani z delom na teh področjih. V Alžiriji in Tuniziji so razmere različne. Tunizija naj bi, vsaj gledano z našega zornega kota, bila država, ki je nekaj dosegla po arabski pomladi, ampak v zadnjih letih tudi ta država doživlja precejšno notranjo nestabilnost, politični sistem je krhak, vsaj tako ti se dajajo. Zdi se, da potrebujejo podporo. Očitno so se kar malce upehali, reforme, ki so jih začeli izvajati, se ne izvajajo dovolj hitro poleg tega se ne upošteva dovolj protestov, ki se še dogajajo v arabskem svetu. Mislim, da bi morali podpreti obe državi in jo skrbno spremljati. Kar pa zadeva Alžiriji, Alžirija ima za seboj tragično državljansko vojno iz 90-ih let. Tako ali tako ima za seboj tudi tragično kolonialno preteklo. Sistem je predvsej nepregleden, vnesti bo treba spremembe na miren način. Obstaja tudi uh, notranji strah pred to praznostjo, zunanji strah pred islamizmom in vse to hromi državo. V obeh državah bi torej morali podpreti vse potrebne reforme. Mislim, da bi mi morali biti prvi sogovornik z eh, tema dvema državama na tistih področjih, kjer imamo skupne interese. Stabilnost na regionalni ravni, varnost, migranti, naravni veri. Tudi pomoč jim nudimo, še posebej v Alžiriji je bilo namenjenih veliko sredstev. Hvala. Hvala lepa, še dva sta se prijavila k besedi. Fabio Castaldo in gospod Šošnjec. Dva, potem pa zaključimo z seznamom govornikov. Hvala predsednik, hvala David. Zelo pametno in relevantno je bilo, da smo organizirali misijo v točno v tem trenutku. Verjetno veste, da sam pozorno spremljam notranjo dinamiko v obeh državah, ki ste jih imeli možnost obiskati. Sam sem bil poročevalec za Tunizijo, štirkrat sem bil opazovalec na lokalnih volitvah, tudi glavni opazovalec sem bil. Jutri se bomo še ukvarjali z vprašanjem misije za opazovanje volitev v teh državah. Tako da bo tudi današnja razprava meni pomagala pri opravljanju naslednje misije. Samo vzdušje v državah je precej kompleksno. Kar zadeva Tunizijo, obstaja jasen razkol med pomembnima vajama oblasti. Poleg tega se predsednik republike in ministerski predsednik zoprstavljata eden drugemu. Obstaja tudi očitno tveganje, da bo že tako ali tako kompleksna institucionalna situacija, ko ustavno sodišče še ne deluje, ko volilni organ še vedno čaka ohromljen, ker nima predsednika, povzroča še dodaten kompleksen element k tako ali tako kompleksni politični situaciji. Ne vem, kaj se bo zgodilo do volitev, ki bodo potekale v oktobra ali novembra prihodnje leto. V tem obdobju naj bi speljali tudi pomembne reforme. Kolege, ki so bili na misiji, pa bi rad vprašal, kako so sami dojemali situacijo. Ali zaradi tega zoprstavljanja ključnih političnih figur obstaja tveganje, da se ne bodo izpeljale tiste temeljne reforme, ki jih potrebujemo, da se razrešijo gospodarske in socialne vprašanja še pred volitvami. Kajti, če do tega ne bo prišlo, se bodo državljani, še posebej mladi državljani, odvrnili od teh procesov. Pomembno je, da poskrbimo za to državo, ker predstavlja še edino luč upanja v severnem delu Afrike in na Bližnjem vzhodu. Veliko smo delali na tem v zadnjih letih, zato me zanima, kako vi ocenjujete trenutno politično klimo, zlasti v luči reform, ki se morajo še izpeljati. Hvala. You, Hvala lepa, Fabio. Še gospod Šošnjec. Ehm, ja chciałem e, zwrócić uwagę na kilka rzeczy dotyczącej tej misji. Najlepša hvala. Par stvari sem želel omeniti v zvezi s to misijo. Mislim, da je bila slaba zamisel, da se misija upravi v obeh državah, zato ker smo morali zadeve odpeljati zelo hitro, nismo imeli na voljo dovolj časa, zato da bi se v miru pogovorili. Pogosto nisem niti imel priložnosti naprimer, da zastavim vprašanje v zvezi z zapiranjem crkva. Kristijani doma so me prosili, da zastavim to vprašanje, ampak te priložnosti nisem dobil. Še nekaj bi rad izpostavil. Obstaja zelo velika razlika v samem pristopu do teh dveh držav. Tam smo bili, zlasti v Alžiriji, skoraj da na osebnem obisku. Šli smo tja kot posamezniki. V Tuniziji oziroma v Alžiriji so nas pozdravili z veliko mero prijaznosti. Ne vem, zakaj zdaj tako čudno gledate, ampak zelo formalno so nas pozdravili v Alžiriji. Ogromno protokola je bilo, v Tuniziji je pa bil ta sprejem nekoliko manj formalen. Alžirija zna veliko bolje poskrbeti očitno za svojo javno podobo. Tunizija pa je zauzela precej spravni odnos do nas, zauzela je na nek način podredni odnos, želijo nam ugoditi v vsem. Alžirci po drugi strani pa so veliko bolj odločni, zoprstavijo se nam, povedo nam, kdaj se ne strinjajo, rečejo, da imajo tudi sami težave z našim pristopom do Libije. Mislijo, da je Evropa kriva za nastanek te krize alžirski kolegi so večkrat izrazili to stališče. Ko smo jim karkoli omenili, so rekli, ja super, kar financirajte. To je odgovor, ki smo ga večkrat slišali. To bi bile moje pripombe v zvezi s tem obiskom. Hvala. Hvala, gospod uh, Sošnjerc. Sam sem obupal v dialogu z vami, namreč imate zelo visoke zahteve in vam je nemogoče ugoditi. V Alžiriji ste imeli priložnost pregovoriti na vsakem sestanku, prosili ste za besedo, dal sem vam besedo in spomnim ste, da ste omenjali tudi vprašanje kristjanov v Alžiriji. Tako da glede tega vam moram ogovarjati in vas popraviti, ker ta vaša pripomba ni bila na mestu. Naslednja točka, deveta točka, izvajanje pridružitvenega sporazuma Evropske unije z Moldavijo. Kolega Ostrevičjo, si izvolite. Hvala, predsednik. Bom skušal biti čim bolj kratek, ker imam zgodnje letalo in moram oditi. Moram priznati, da nisem pričakoval toliko zanimanja za to poročilo v zvezi z izvajanjem pridružitvenega sporazuma za Moldavijo. 182 predlogov sprememb smo sprejeli, kar je res eh, veliko predlogov sprememb. Tudi, ko poročamo o večjih državah, jih ne prejmemo toliko. 17 kompromisnih predlogov sprememb smo sprejeli, nanašajo se na skoraj da vse odstavke v poročilu. Ko smo pripravljali to besedilo, smo se osredotočili predvsem na to, da je ta pot Moldavije v Evropo precej ogrožena. Evropska unija in Evropski parlament pa izgubljata zaupanje Moldavcev v Evropsko unijo v celoto. Evropsko pot moramo dokazati z dejanji, ne pa s političnimi izjavami. Zato izražamo veliko mero zaskrbljenosti glede zadnje odločitve, ki so jo sprejeli moldavski organi. Demokratični standardi se nam reč zdaj nižajo zaradi tega, ker so spremenili volilni zakonik, ne spoštujejo Beneške komisije in njihovih pripomp, razveljavili so županske volitve v Kišinjevu. Skrbi nas tudi pomankljivo delovanje pravosodnega sistema, pravosodni sistem ni neodvisen. Poleg tega so v tožilstvu ugotovili, da je prišlo do bančnih goljufi v višini milijarde dolarjev, pa se s tem nihče ne ukvarja. Tudi mediji so v rokah zgolj parih akterjev. Ko sem pripravljal to poročilo, sem seveda v celoti spoštoval tudi pretekle resolucije, zlasti resolucijo z 5. julija letos. Tam je bilo govora o politični krizi v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjavu. In pa resolucija iz leta 2017. 4. julija 2017 smo sprejeli resolucijo na temo makrofinančne pomoči za Moldavijo. Gospod predsednik, zelo aktivno in dobro sem sodeloval z večino političnih skupin, ne z vsemi morda pa imajo kakšen razlog, zakaj nasprotujejo nekaterim predlogom. Zaenkrat pa se mi zdi, da imamo pred seboj kompromisno besedilo, ki bo tudi dobro izhodišče za nadaljne razprave in končno potrditev. Hvala lepa, gospod Oštrevičius. Zdaj pa prehajamo k kolegom, ki bi se želeli oglasiti. Gospod Preda, gospa Kalnjet Ante in gospod Kristija ter še gospod Boštinaru. Gospod Schaffhauser in tu je vse. In še gospod Castaldo. Dobro. Dve minuti za vsakega, prosim, da se držite dodeljenega časa. Prvi na seznamu pa je poročevalec v senci, gospod Kristeja oziroma gospod Kovačev. Še enkrat. skušamo ugotoviti, kdo želi besedo in kdo bo besedo dobil prvi. Kovačev preda, kalnete, Kristeja Boština, Roka Staldo. Če sem koga spregledal? Gospod Kovačev. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi Petrasu za poročilo. Hvala za vas uložen trud. Hvala tudi za konstruktiven pristop pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb, o katerih smo se pogovarjali včeraj na sestanku poročevalcev v Senci. Najbolj pomemben predlog spremembe iz naše skupine je bil vključen v kompromisni predlog, ampak naša skupina ima še vedno kritičen pristop, kar zadeva moldavske organe. Niso spremenili svojega obnašanja, zaradi česar smo skeptični, da se bo status quo izboljšal v bližnji prihodnosti. Kot sem že omenil, tudi v parlamentu, pristop socialistov je, da se poročilo nekoliko zmehča v šibi, da bo bolj všečno za oblasti v Kišinau. Moja skupina pa meni, da to ni pravi pristop, zato takšnih predlogov sprememb, ki kakorkoli skušajo razvodeniti to kritičnost v poročilu, ne bomo podprli. Demokracija, pravna država, preglednost, svoboda izražene so vrednote, ki jih ne bi smeli spodkopavati. Ravno nasprotno, ne bi smeli podpirati predlogov sprememb, ki skušajo šibiti kritično stališče parlamenta in tega odbora glede moldavskih organov. Veliko sreče želim poročevalcu. Hvala lepa za prispevek vseh kolegov in zaposlenih. Hvala lepa, gospod Kristija. Uh. Hvala, predsednik. Poročevalec je predstavil dobro besedilo, ki nam lahko služi kot odlična podlaga za pripravo sporočila. Naša skupina je podala kar nekaj predlogov sprememb, ampak ko sem bral te predloge, sem dobil občutek, da to poročilo ne bo več poročilo o Moldaviji, temveč da bo to poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma ter s tem tudi neke vrste izjava za tis, ki jo lahko uporabijo moldavski organi. Strinjamo se, da razmere v državi niso idealne, tako kot pri ostalih državah, kandidatkah in strateških partnericah. Se mi zdi, da bi tudi v tem primeru morali preložiti glasovanje o tem poročilu, da ne bi kakorkoli vplivali na volilni proces v Moldaviji. To je v prvi vrsti v interesu Moldavije, pa tudi Evropskega parlamenta, če želi ohraniti svojo verodostojnost pri moldavskih državljanih. Zeleni in guje vem, da lahko podprejo takšen predlog. V interesu Moldavije in državljanov je, da ostanejo na evropski poti. Na to bi se morali osredotočati tudi naši ukrepi, ne pa da se osredotočamo na politične stranke. Naš parlament je najbolj učinkovit, kadar deluje enotno, kadar govori z enim glasom o Moldaviji. Poskrbeti moramo za to, da razkoli in napetosti v Kišinau ne bodo zašle v Evropski parlament. Pomembno pa je, da spoštujemo tudi mnenja partnerjev v Kišinau. Hvala. Hvala lepa, gospod Kristeja. Gospod Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala poročevalcu za vse trud, ki ga je vložil v pripravo tega besedila. Hvala lepa tudi za pripravljene kompromisne predloge. Mislim, da nam ni treba skrivati dejstva, da so razmere v Moldavi zaskrbljujoče zaradi večjih razlogov. Pravna država, neodvisnost medijev, to dvoje je ogroženo. Pred nekaj leti sem bil opazovalec volitev v tej državi, šlo je za predsedniške volitve. Na tiskovni konferenci se nam je prvič zgodilo, da nam niso zastavili niti ene vprašanja. Ko smo podali svojo izjavo, nas mediji niso vprašali ničesar, kar je bilo presenetljivo. Žal mi je, da me ni bilo na sestanku pročevalcev v senci včeraj, kolikor sem slišal, je bilo srečanje zelo intenzivno. Pomembno je reči vse tisto, kar je treba izreči, je pa zagotovo treba zauzeti kritičen pristop, ampak konstruktivn kritičen pristop. Upoštevati je treba tudi samo časovnico. V državi bodo imeli volitve, zato se mi zdi, da bi iz tega vidika morali upoštevati tudi to, ali ne bi morda bilo smiselno preložiti glasovanje o tem poročilu. Za nas je res bistvenega pomena, da tej državi zagotovimo trdno evropsko perspektivo. To državo moramo podpirati na evropski poti. Ne želim, da bi z glasovanjem malce pred volitvami kdorkoli lahko to izkoristil med predvolilno kampanjo zopr. Evropo. Naš skupen interes je, da spodbujamo to skupno pot, ubirati pa moramo primerne besede, biti moramo strogi, če je to potrebno, ampak kot rečeno, bodimo konstruktivni. Naj posamezne stranke v državi prevzamejo odgovornost, ki jim pripada. Pozorno moramo spremljati, kaj se bo dogajalo v tej državi. To bom seveda storil tudi sam in spremljal nadaljne delo priporočilo. Hvala. Hvala, gospod Preda, za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Rad bi čestital kolegi Ostreviči vse za upravljeno delo. Skupina ELS vas nedvomno podpira, kar zadeva kompromisne predloge. Par predlogov sprememb sem uložil tudi sam. Naj še enkrat pojasnim, kakšno je stališče v tej ubogi državi. Vlada, tisk, pravosodje, vsi so talci enega samega oligarha, plahutnjaka. On podpore v tujini nima. Edini, ki podpirajo tega oligarha, so socialdemokrati iz Romunije drugih podpornikov v Evropi nima, čeprav Moldavcem prodaja točno to zgodbo. Namreč mediji so v njegovih rokah in jih nadzira, svobodnega tiska ni v tej državi. Biti moramo zelo jasni. Evropskega denarja ne bo ne za makrofinančno pomoč, ne za proračunsko podporo, dokler demokratični pogoji niso izpolnjeni. Moldavija nažalost ni več demokracija, je avtoritarna država, ki jo vodijo na nepregleden način, vodijo oligarhi, ki so deležni močne podpore v državi članici v Romuniji. Se pravi, to je pojav, ki se spet ponavlja. Gre tudi za razno razne norosti, ki jih predaje, prodajajo javnosti v Kišinavu ali v Bukarešti, naprimer, da so izvršili atentat na premijejo in tako naprej. Dokler se v državi ne vzpostavijo temeljne demokratične zahteve, denarja ne bo. Volitve so prestavili, ker je to želel gospod Plahutnjak. Mislim, da je to zelo jasen znak tega, kako ta država gleda na Evropo. Moram reči, da me to dejstvo precej žalosti. Thank you, Christian Preda. Hvala, Christian Preda. Gospod Poštinaru, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s predlogom poročevalca v senci, da preložimo glasovanje in da poročevalcem v senci s tem omogočimo, da pridejo do dogovora, ki bo vključeval tudi naše prispevke. razen štirih, nobeden izmed predlogov sprememb SD ni bil vključen v kompromise. To za nas ni spremljivo. Drugič, kaj hočemo? Ali želimo poslati sporočilo, da je Moldova bojno polje ILS-a? E Ali pa želimo konstruktivno prispevati k stabilnosti politične pokrajine v Moldovi pred volitvami? Tretje vprašanje. Želimo ponuditi zastrupljeno darilo prijateljem ILS-a e v Moldovi. Ja, lahko to naredimo, ampak ne pozabite, da smo to naredili v primeru Beriša eh, in pa še v nekem drugem primeru. In dobro poznate, kakšen je bil konec te zgodbe. Tako da, gospod predsednik, pozivam vas, da upoštevate zahtevo po preložitvi glasovanja. Treba je omogočiti nova pogajanja, zato da bomo lahko dobili bolj uravnotežene kompromise za to poročilo. Ja, enostavno se iti takšne igrice, ampak potem bomo pač nosili posledice te razdeljene, eh, tega razdeljenega odnosa do Moldove. Rebeka Hans. Hvala. Ja, seveda lahko vedno razpravljamo o preložitvah glasovanja, o novih pogajanjih. Ne bi pa, bili, ne bi pa bilo dobro, če bi pri pridružitvenih državah. dopustili, da strankarski odnosi zameglijo naše poglede na dejstva, na odnose, oziroma če bi to postalo bolj pomembno kot pa same izkušnje, ki smo jih pridobili na podlagi uh, odnosov in obiskov Moldove. Jaz bi v zvezi z uh, Moldavijo rekla, da pravzaprav tukaj ni nič novega. Od tega primera goljufij v višini milijarde evrov, razmere v Moldaviji niso dobre. Videli smo menjavo oblasti v parlamentu. Nova oblast ni kaj dosti boljša. Prav tako smo videli, da niso bili priznani rezultati volitev v Kišinavu. Um, prišlo je do protestov ob volitvah. Volitve so bile pripravljene v okviru novega volilnega zakonika in vse to je vedno znova naletelo na hude kritike. Uh, Iz te situacije se ne bomo rešili, če se bomo pri tem eh, ozirali na zavezništva z regionalnimi strankami. Meni je pravzaprav vseeno, kdaj bomo glasovali, ampak to poročilo mora biti iskreno in izkušen, ki smo jih pridobili, ne smemo zanemariti zaradi strankarskih zavezništev in prijateljstev. Hvala, sedaj pa še dva zadnja govornika gospa Kalinite in gospa Gomeš. Hvala. Govorila bom latvijsko, tako da prosim, da se nadenete slušalke. Hvala lepa. Gospod Avstrivičjo si je zelo prizadeval, da bi pripravil dobro poročilo, ki bi odražalo stanje v Moldaviji, ampak um, mislim, da bi morali s tem poročilom predvsem poslati močno sporočilo. Evropski parlament nikakor ne more podpreti zahteve po preložitvi glasovanja. Ta preložitev bi pomenila, da bi potem parlament poslušal glavnega oligarha in pa njegove želje. Volitve v Kišenjevu so pokazale, da tam ni pravne države, ni neodvisnosti medijev. In pravzaprav je situacija pod nadzorom oligarhov. Ta primer goljufije eh, v višini ene milijarde ni bil raziskan, eh, nišče tega ni preiskal, ni prostora za civilno družbo in pa za opozicijo. Mlako finančna podpora Moldaviji bo spet izplačana šele, ko bodo potekale volitve in pod pogojem, da bodo te potekale v skladu z normami in mednarodnim pravom. Hvala lepa, gospa Gome, še naslednja. Jaz sem se sestala z nekaterimi predstavniki Moldavije, ki so govorili o hudih kršitvah pravne države tam. Uh, govorila sem z izvoljenim županom, ki ne more zasesti svojega položaja, to je res nezaslišano. Uh, v državi, ki, želi, ki želi podpisati pridružitveni sporazum za Evropsko unijo. No in kar se tiče te goljofije, to je izredno zaskrbljujoče, da nišče ni prevzel odgovornosti in da ni bilo preiskave. Mislim, da je naša dožnost, da pritisnemo na Moldavijo. Takšne mora biti odločitve tega parlamenta. Hvala, kolegi, upravičujem se, ker sem spustil seznam gospoda Schopfhausera. Kot zadnji dobite besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Enkrat za spremembo se strinjam s poročilom gospoda Ostrevičjusa, In uh, strinjam se tudi z uh, gospodom Predo enkrat za spremembo. Gospod Soroš vas namreč označuje kot varne in zanesljive poslance. Mene na tem seznamu varnih poslancev ni. Kakorkoli že, zdi se mi, da bi najprej morali opraviti preiskavo glede te milijarde. Predvsem me zanima, kdo pere denar. Te tokove denarja je treba preučiti. Presenečen sem, da se v tisku o tem ne govori, na kakšen način so reciklirali ta denar. Očitno se uporabljata dva različna vatla. Ne vem, ali stvari delujejo bolje na Kosovem ali pa v Ukrajini, ko gre naprimer za izginevanje denarja ali pa ko gre za demokracijo. Ne vem, kaj bo storila moja skupina, ampak sam bom podprl to poročilo. Hvala. Okay. Thank you colleagues for this engaged debate. Kolegi, hvala za to angažirano razpravo. Gospod Rostoviče, želite še enkrat besedo? Morda še prej nekaj pripomb z moje strani. Pozorno sem prisluhnil vašim argumentom in veliko vas je govorilo o možnosti preložitve glasovanja. Ja, politične skupine morajo glasovati o tem, Naj vas samo opozorim na to, da smo se o koledarju dogovorili pred šestimi meseci in ta koledar je upošteval tudi iztek mandata Evropskega parlamenta. Ne moremo glasovati v odboru po volitvah v Moldaviji. To preprosto ni mogoče. In drugič, časovnica, o kateri smo se soglasno dogovorili, je tesno povezana tudi z um, poročili o Ukrajini in pa o Gruziji. Uh, torej, uh, sami se morate odločiti, ampak samo na to sem, vam, sem vas želel opozoriti. Pripričan pa sem, da bo gospodu Avstraviču uspelo najti ustrezno rešitev. Gospod, izvolite. Ja, zato da bi našel tam rešitev, bi moral kar sam kandidirati na volitvah morda bi lahko bil neodvisni kandidat in bi spremenil politiko v tej državi. Kakorkoli, gospod predsednik, kolegi, zahvaljujem se vam za konstruktivne pripombe. Ja, eh, veste, da bodo kmalo potekale tudi volitve v Gruziji, pa nihče ni predlagal, da bi preložili poročilo o Gruziji. In ne nazadnje ne gre za... Eh, nišče ni predlagal, da bi to preložili. Ja, eh, se verjetno poznate tisto znamenito izjavo, da je gospodarstvo neumno. Ne, ni tako. Eh, se pravi, poročilo samo ni problem. Problem je situacija v Moldaviji. Predsednik, predlagam, da še enkrat poskusam, poskušamo konsolidirati naša stališča. Organiziral bom še eno srečanje poročevalcev v senci. Upam, da bodo tam poslanci, ne samo svetovalci. Poslanci bi morali prevzeti politično odgovornost. Žal mi je, ampak res uh, sem bil šokiran, ko so, ko so nekatere politične skupine na sestankih zastopali svetovalci. Vse so oni sposobni ljudje, ampak vseeno, mi smo tisti, ki sprejemamo odločitve. Se pravi, ne bi preložil glasovanja, bi pa organiziral še eno srečanje poročevalcev v senci. Dobro, potem bomo naredili tako in prosim, da potem rešite ta problem. 9. oktober bi naj glasovali v odboru AFET po predvideni časovnici. Kristjan, prosim. Sorry, can I ask point of order? Yes, point of order. Ja. Gospod predsednik, postopkovno. Ali lahko, prosim, umirite nekatere naše kolege, ki eh, so tukaj kar obsedeni? Prosim, da vzdržujete disciplino, to je res sramotno. Ja, jaz sem želel samo uh, najaviti deseto točko. Vem, da se je temperatura dvignila tukaj v odboru, ko smo govorili o Moldaviji, no, ampak sedaj se bomo vrnili k poročilu o Gruziji. Morda se bo vse skupaj umirilo. Brez nadaljnega dajem besedo gospodu Mamikinsu. Hvala. Kolegi želel bi poročati o izvanju prežitvenega sporazuma z Gruzijo. To je prvo poročilo o izvajanju in zato je toliko bolj pomembno, da praktično ocenimo to izvajanje in da podamo konkretna priporočila, zato da bo izvajanje še bolj učinkovito. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so k poročilu prispevali za svojimi predlogi sprememb. 229 predlogov sprememb sem dobil in to kaže na pomembnost te teme. Trenutno pripravljam kompromise, o teh bomo razpravljali 3. oktober oktobra na sestanku pročevalcev v Senci in upam, da bomo uspeli doseči široko soglasje. Številni predlogi sprememb se nanašajo na enake tematske sklope, torej sodelovanje civilne družbe, korupcija in tako naprej. Eh, številni predlogi sprememb govorijo o napredku, ki ga je dosegla Gruzija, odkar je stopil v veljavo pridržitveni sporazum. Veselim se plodnega sodelovanja z vami in še enkrat se vsem skupaj zahvaljujem. Hvala, gospod Mamikins, to je bilo kratko in jedrnato, kot ponavadi. Sedaj pa poročevalci v senci. Trenutno ste se javili Preda, Gomeš, Hanms, Kastaldo, Galer in Kanjete. Okay. We start with Christian Preda. Uh, merci, Prvi je gospod Preda. Hvala, predsednik. Naj govorim v imenu kolege Štetine, ki je pročevalec senci. Žal ne more biti to. Rekel mi je, da je žalosten, ker še nima kompromisa. Tako da nismo napredovali. Jaz sem uložil kar nekaj predlogov spremem, ker je podarenih več vidikov. Imam tu splošno idejo, da bi utrdili stolovanje z Gruzijo. Potem sem podaril tudi potrebo potem, da bi izvajali ambiciozno agendo, ki je usmerjena k depolitizaciji državnih institucij, kjer imamo tudi omejeno, nepregledno upravljanje, torej prikrito upravljanje. Boja proti, boja proti korupciji je tudi zelo pomembna točka v tem kontekstu potrebujemo pravo neodvisno sodstva. Mi se strinjamo s tem ciljem skupaj z našimi gruzijskimi prijatelji. Glede tiska, tu sem uložil predlog spremembe, ki govori o tem, da moramo imeti svobodne medije, novinarje, ki se jih ne ustrahuje, ki lahko delajo. Žal v tej, kot tudi v drugi državi, v tej regiji, včasih vidimo mogoče ne ravno strahovanje, ampak vidimo neke pritiske, ki prihajajo z političnih strank. Hvala za pozornost. You, Preda, Ana Hvala, Ana Gomeš. No, jaz spremljam Gruzijo vse od misi za opazovanje volitev leta 2016. sledim ji tudi v naši skupini za demokracijo. Eh, ugotavljam, da gre razvoj v pravo smer. Gruzija ima delujočo civilno družbo, to je dobro. Partnerstvo z Evropsko unijo je izredno pomembno za družbo v Gruziji. No, seveda, v Gruziji še vedno obstaja veliko problemov, ampak mi moramo zato izkoristiti vse inštrumente v okviru pridružitvenega sporazuma, zato da bomo pomagali Gruziji uh, do potrebnih sprememb. Strinjam se s tem, kar je povedal kolega Prema. Bistvenega pomena je vprašanje reforme pravosodnega sistema tukaj bi morali doseči več. Gruzija ima zelo aktivno civilno družbo, um, lahko ima tudi uh, pluralistične medije, razstavi dve. Je medij, ki predstavlja stališča opozicije. No, ampak vseeno to ni dovolj, če uh, sodstvo ne deluje, če so imenovanja politična in če zaradi tega prihaja do nekaznovanosti. Jaz sem bila prejšnji teden v Gruziji, sestala sem se s predstavniki civilnih družb Vsi so govorili o pozitivnih razvojih dogodkov, ampak eh, govorili so tudi o problemu nekaznovanosti in sicer nekaznovanost eh, aparata državne varnosti. To predstavlja problem. Konkreten primer, nek mlad moški je bil ubit v operaciji domnevnega boja proti terorizmu, eh, šlo je za območje, kjer živijo eh, Čečenci. No in ta primer je zbudil veliko nezaupanje v eh, državni aparat varnosti. Potem tudi korupcija je velik problem, tudi zato mora delovati sodni sistem. No, eh, pozorni pa moramo biti tudi na primer oziroma na problem kriptovalut, kajti tudi ta je dovzeten za korupcijo. No, v Gruziji bodo potekale predsedniške volitve. Zdi se, da bodo te volitve zanimive, kandidati so zanimivi ljudje, čeprav tega pred časom ni bilo za pričakovati. Uh, Jaz sem se že sestala z dvema kandidatoma opozicije in povedala sta mi, da sta lahko brez problema, da sta lahko brez problema organizirala svojo kampanjo povsod po državi. Hvala, kolegi, sedaj zelo zamujamo, tako da prosim, da se držite časa za govor dve minuti. Gospa Harms. Ja, lahko se navežem na to, kar je povedala Ana Gomeš v Gruziji se je zgodilo veliko pozitivnega. Ne bom govorila samo o pripravah na volitve, ampak bi želela povedati, da je Gruzija na drugačen način obravnavala val protestov, do katerega je bilo do katerega je prišlo spomladi. Popolnoma drugače se je odzvala Gruzija kot Moldavija tudi nova vlada se je popolnoma razumno spopadla z temi protesti. No, nekaj problemov obstaja na področju medijev, to je pokazal, to je pokazal primer razstavi 2. V zvezi s tem še vedno obstaja spor z gruzijsko vlado. No, ampak zdi se mi, da nismo naleteli na zaprta vrata, ampak da se tudi tukaj stvari premikajo. Pomembna tema je tudi reforma obveščevalne službe. Ana je to omenila. In to je razvidno tudi pri obravnavi kršitev človekovih pravic. To gre pripisati predvsem pritisku Turčije. Jaz sem za vsa poročila o izvajanju uložila predlog predloge sprememb v zvezi z mednarodnimi šolami v Gruziji, Moldaviji in Ukrajini. Pomembno je, da se e SZD sistematično loči tega vprašanja, namreč govorim o pritisku Turčije na te tri mm, partnerske države. To vodi do kršitev človekovih pravic, Torej, Turčija tukaj izvaja pritisk in eh, mi bi se resno morali lotiti tega problema. Mihael Gala. Ja, vielen Dank. Gospod Galer. Strinjam se z eh, večino tega, kar sta povedali kolegici Gomeš in Hans, predvsem v zvezi z zadnjo točko je dobro, da se je Gruzija doslej uspela upreti pritisku Turčije, kar se tiče izročitve državljanov. Eh, no, če vse skupaj primerjam z razmerami v Moldaviji, tukaj sploh ni primerjave, jasno je, da je Gruzija, da je Gruzija na boljši poti. Tudi, če je tam eh, neka primerljiva oseba, ki je na vodilnem strankarskem položaju, ni pa. Eh, na vladnem položaju. No in ker je Gruzija manjša od Moldavije, potem so tudi eh, kvantitativno gledano problemi nekoliko manjši. No, eh, tudi v Gruziji smo priča politični polarizaciji. Jaz se lahko iskreno pogovarjam tako s predstavniki vlade, kakor tudi opozicije. Eh, oni nas poslušajo, to se mi zdi nekaj pozitivnega. Morda bi morali spričo te polarizacije se pri oceni medijske pokrajine osredotočiti predvsem na to, da se opremo na neodvisne vire. Recimo Reporters Without Borders, potem ocene recimo Freedom House. Te organizacije so ocenile eh, stanje svobode medijev. Te organizacije lahko pripravijo strokovno oceno in morda bi lahko potem v eh, beseditve, v kompromisih in poročila prilagodili temu. Hvala. In še gospa Kalinete hvala, govorila bom latvijsko. Nataknite se slušalke. V primerjavi z Moldaviji je stanje v Gruziji veliko boljše. Potekajo reforme, demokracija dobro deluje, ampak ključna reforma sodišče je izostala. Prav tako se zdi, da obstaja v Gruziji zelo velik eh, vpliv predsednika um, glavne opozicijske stranke. Tisti, ki trenutno vodijo Gruzijo, morajo vedeti, da zrelo demokracijo odlikuje ločitev veje oblasti in pa tudi močna opozicija. Upoštevati je treba mnenja opozicije in opozicija mora imeti določen politični vpliv, potem tudi poskusi države, da bi nadzorovala medije, niso spremljivi. Ob koncu bi želela reči, da je pot do demokracije v Gruziji še dolga, to velja tako za sodni sistem, kakor tudi za opozicijske stranke in to velja tudi za neodvisnost medijev. Hvala. Gospod Mamikins. Hvala, gospod predsednik, hvala kolegi za vaša mnenja. To bom upošteval pri pripravi mojega poročila in vidimo se naslednji teden, 3. oktobra. So the timetable is the vote and the adoption will be on the 9th. Časovnica. 9. oktobra bomo glasovali v odboru za zunanje zadeve, na plenarnem zasedanju pa verjetno decembra ali novembra. Točka 11, predstavitev študije, še predtem Mihajl Galer samo na kratko. Izvedel sem, da je tukaj uh, predstavnica gruzijskega parlamentarnega odbora za integracijo. Ta je, gospa je tukaj za dvima kolegoma, morda bi jih lahko tudi formalno pozdravili. Ja, pravkar so prišli, zato jih prej nismo mogli pozdraviti. Uh, No, uh, lepo pozdravljam tukaj v Evropskem parlamentu, tukaj ste redni obiskovalci, lepo, da ste z nami. Zdaj vam sledna točka na dnevnem redu, predstavitev študije razvoj institucionalnega okvira za izvajanje priživitvenih sporazumov za Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Nikogar od podpredsednikov ni tukaj. Kdo bo torej vodil sejo? Rebeka? boš ti prevzela vodenje, jaz moram opraviti nujen telefonski pogovor in se bom vrnil čez 15 minut. Rebeka, prosim, da prideš sem. Okay, thanks uh, for the trust uh, in me. I'm um, taking over. Hvala. Za veseljem bom prevzela to odgovornost, da vodim ta panel. To študijo smo že večkrat predstavili tukaj v Evropskem parlamentu, o tem smo nedavno razpravljali tudi tukaj. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim profesorico Katarino Volčuk iz Univerze v Birminghamu, ki se ukvarja z odnosi med Evropsko unijo in pa nekdanjimi sovjetskimi državami. 30. avgusta so bile pripravljene tri študije o izvajanju pridržitvenih sporazumov tukaj v odboru. Danes bomo slišali predstavitev zadnje študije Euronesta. Osredotočamo se na institucije in njihovo delovanje v okviru eh, izvajanja teh predržitevnih sporazumov. Torej, govorili bomo o tem, da, je, da so deli sporozumov dobro izvajani, deli pa nekoliko slabše. In predem dam besedo profesorici Volčak. bi želela povedati, da bi morali razpravljati tudi bolj poglobljeno o izkušnjah evropskih parlamentov eh, oziroma evropskih poslancev pri spremljanju izvajanja pridružitvenih sporazumov. Kajti ta proces je veliko bolj zapleten in kompleksen, kot smo pričakovali, ko smo začeli z našim ambicioznim projektom pridržitvenih sporazumov. Meni se je zdelo zanimivo, da se te tri države v različni obliki soočajo za pritiski iz Rusije. Ob tem države podpirajo, eh, dobivajo šipko finančno podporo strani Evropske unije. Države so tudi v pomembnem procesu sprememb in eh, če želimo te spremembe bolj razumeti, je vaše delo toliko bolj pomembno. Izvolite, gospa Volček. Hvala lepa. Opravičujem se tolmačem sem slovenke, bom govorila eh, hitro. Veliko točk imamo na dnevnem redu, veliko je strokovnega znanja, poslušala sem predhodno razpravo in res je, da bom tudi sama prispevala k tej razpravi. Ampak mogoče bi naredila korak nazaj. In opravičujem se tistim, ki so mogoče upali, da bom predstavitvi omenila podrobnosti Mislim, da lahko govorimo o podrobnostih, leč obstaja vprašanje. Pa jaz bi naredila korak nazaj in bi se osredotočila na pomen pridružitvenih sporazumov za same države na področju izvajanja. Gre za koordinacijo. Kot vemo, so pridružitveni sporazumi en izmed najbolj zapletenih na svetu sklenejo se s tistimi državami, ki so na različnih stopnjah političnega, pravnega, gospodarskega, socialnega razvoja. In to prinaša veliko izzivo. V tej študiji sem celovito ocenila, kaj se dogaja. Kakšne institucionalne mehanizme smo ustvarili za izvajanje? Kajti to je dober pregled tega, v kolikšni meri te države sploh lahko izpolnjujejo in izvajajo sporozume znotraj roko. In vrnila se bom na roke in datume pozneje. Vseh študij je tu naveden. Ne bom o tem govorila podrobno, ampak to je pregled. Reči moram, da to izhajam iz mojih predhodnih strokovnih izkušenj. Potovala sem se tri države, pogovarjala sem se z različnimi deležniki, ampak ko gre za institucionalne mehanizme, kaj to pravzaprav pomeni? Tu imamo tri ključne sestavine. Imamo politično vodstvo, vprašanje, če je izvajanje podprto na najvišji politični ravni, ne le ko gre za izjave, ampak dejansko, ko gre za to, da pritiskamo na to, da imamo izvajanje. Potem drugo, koordinacijski mehanizem tu gre za organe znotraj vlade, znotraj parlamenta, ki usklajujejo izvajanje. To pogosto zajema horizontalno vprašanje na koncu in kar je tudi najmanj cenjeno. Tu gre za institucionalne zmogljivosti, tako v parlamentu ali v parlamentih, kot tudi v industrijah. Torej, tu gre za tiste, ki dejansko vedo, kaj počnejo in vedo, zakaj to počnejo, ko gre za izvajanje. In mogoče bi tu mm, na kratko menila predhodno razpravo. To, kar imamo pri pridružitvenih sporozumih, je zelo pomembno, ker je tako zapleteno. In tu imamo dva sporozuma v enem. En je ta, da imamo politično sodelovanje, imamo nek sporozum, politični dialog, torej politični splašni del sporazuma vsebuje nezavezujoče klauzule in potem tam ni rokov, imamo le najboljše možne ukrepe. To je zelo pomembno, ko gre za vprašanje, kot so demokracija, človekove pravice, reforma volilnega sistema, ni nekih specifičnih meril, ni nekih natančnih rokov tu. Ampak situacija je zelo drugačna, če govorimo o bolj tehničnih vidikih sporazuma. Zlasti, ko govorimo o prostotrgovinskih sporazumih, medsektorskem sodelovanju. Nekatere priloge so izjemno podrobne in tam imamo navedene specifične direktive in imamo tudi zelo natančne roke. Torej, tu imamo skoraj dva zelo različna dela. In ko govorimo o pridružitvenih sporazumih, se običajno bolj osredotočamo na en del ali pa drug, ampak v bistvu bi se morali osredotočiti na oba dela istočasno. In treba je tu videti, da so včasih stvari razdrobljene, kot recimo v Moldovi, tu imamo na politični ravni drugačne stvari, na tehnični pa nekaj drugega. Politična dimenzija je pomembna, kot vemo, kot smo slišali iz prejšnjih razprav. Gre za politični konsens. Gre za proevropsko usmeritev, ampak ne le, ko gre za izjave, ampak ko gre dejansko za to, da tu izvajamo ključne strateške reforme. In ta politični konsens ni pomemben le za elite, ampak gre za to, da imamo zneske in da imamo tu tudi odgovorne za izvajanje. In če treba, je potem treba razmišljati o tem, ustvarjati ideje in to izvajati imamo raznoliko politično vodstvo, ljudje prihajajo, odhajajo, imajo različne politične statuse, ampak nasplošno bi rekla, da je politični del šipkejši od upravnega dela, ko gre za izvajanje. Kaj ti? Na upravni ravni vidimo najpomembnejši del izvajanja vsake države imamo organe za koordinacijo, imamo gradnjo zmogljivosti na ministrstvih. V parlamentu imamo še vedno neustrezno ekspertizo, ampak tako, ki je vedno večja, imamo vsaj ugotovitev, da potrebujejo strokovno znanje tam. Ampak. Jasno lahko vidimo, da se države zavedajo najboljših praks in da delujejo v skladu s tem. Pravzaprav gre tu za ključne vidike, ne vem, preverjanje skladnosti, potem imamo delo v parlamentarnih odborih, imamo koordinacijske skupine. To obstaja v teh državah, ampak tu imamo dejansko velike razlike med tem, da organi obstajajo in po drugi strani, da dejansko delujejo v obstoječih političnih institucijah in v procesih. Recimo v Ukrajini mora parlament rešiti notranje težave glede sprejemanja zakonodaje, potem pa imamo tehnično vprašanje, kako lahko mehanizmi usklejevanja delujejo, če pa parlament sploh ni učinkovit. Torej, ne gre le za to, da tu važamo najboljše prakse, ampak da te dejansko delujejo v praksi. In to je najtrši oreh. Na to smo se osredotočali v tej študiji. Pomembno je vedeti, da institucionalni mehanizem ne deluje v izolaciji. Sistem je ugrajen v širšo dimenzijo kakovosti upravljanja. Vsekakor ne dvomimo v to, da je izvajanje pridružitvenega sporozuma zelo pomembno. Nekako sili države v to, da spremejo najboljše prakse. To je neka avantgarda. Tu tega vsekakor ne moremo ločiti, kajti vidimo, da šibke točke vplivajo na pridružitvene sporozume. Treba se osredotočiti na najboljše. Tudi na tehnični strani je tako. In kaj še jasno? Organi za usklajevanje delujejo na najboljši način, ko upoštevamo priloge v sporazumih. Bolj kot so specifični, več je pozornosti za to, ker imamo posebne enote, ki so temu namenjene. Tu imamo skoraj da neko ločitev med temi dvemi stopnjami. In to je recimo odraženo v načrtih o izvajanju. Tu gre za osredotočenje predvsem na tehnične vidike, redko je tam govora o demokraciji, o vladavini prava. Tu gre za vprašanja, kjer imamo specifične vidike ukrepov in rokov iz sporozuma. Pri teh ukrepih pa bi to minilo, vsaj jaz bi to poimenovala outputi. Gre za usposabljanje, seminarije, gre za informacije o reformah. V teh delih pogosto ni ocene rezultatov, ni ocene tega, kako učinkovite so te institucije, ko gre za izvrševanje pravnih obveznosti. In potem imamo tudi veliko datumov in roko in to prinaša velike težave, zlasti v Moldovi in v Ukrajini. Kaj ti zelo pogosto tu podarjajo pravno harmonizacijo. To pa je nejasen pojem. To pravzaprav pomeni, da bi sprejeli nacionalno zakonodajo skladno s pravnim redom, Ampak to so zelo zapletene naloge in zato je potrebno veliko energije in truda. In da slej so malo pozornosti namenjali temu, da bi imeli tako imenovano oceno učinka. Pravzaprav, če moramo imeti recimo uh, akt za delo, inšpektorjev za delo, koliko to stane, kako ne bodo usposobljeni, koliko stane to, da odpremo laboratorije za preizkuse na teh živeljih. To so tako tehnične vprašanja, da ni dovolj strokovnega znanja. Vse države sicer delajo na tem, ampak ne moremo reči, da so finančne posledice izvajanja posem ocenjene, kajti to bo trajalo nekaj let, potem ko bodo ti sporozumi sploh začeli veljati. Občutek imam, da moram pospešiti svoj govor. Nadzori, imamo načrte, imamo tudi kontrolo, ampak eh, pravi sistem nadzora pa še ne deluje, kajti organi za usklejevanje so le organi za usklejevanje. Ni dovolj politične moči, da bi imeli izvajanje, ko je pač treba to imeti. In kaj vidimo? Vidimo tudi ločitev med nacionalnimi programi za reforme in sektorskimi politikami. Ja, ah, hvala, imam še nekaj časa. In eh, pač uh, strategijami reform v sektorjih. Tu imamo pravo ločitev, kajti imamo tiste države, ki morajo graditi zmogljivosti, vključno z reformo javne administracije. To je še posebej pomembno v Moldovi in Ukrajini. In to se dogaja kljub vsem škodljivim učinkom v Moldovi. Reforma javne administracije se izvaja, ampak to traja nekaj časa, istočasno pa ura teče, nič ne reče tudi pri tem sporozumi, kajti tu imamo skoraj da neko dvojno dimenzijo, ko gre za izvajanje tega pridružitvenega sporozuma. In v parlamentih ponovno vidimo, da se sprejemajo najboljše prakse, ampak ko gre za vlogo odborov, pa ni vedno jasno, kakšna je vloga teh odborov, ko gre za evropsko integracijo, kakšen je odnos do drugih odborov, kako deluje zakonodajni postopek. Zlasti v Ukrajini je to problematično in potem imamo tudi preizkuse skladnosti. To prinaša veliko izzivo, ker ni dovolj strokovnega znanja. Ampak kaj še bolj pomembno, kolikšni miri lahko ti parlamenti sploh strokovno ocenjujejo, katere so najpomembnejše prioritete in kakšen je nadzor? Bolj se moramo osredotočiti na parlamente, ampak jih tudi bolj podpirati, tudi to v Evropskem parlamentu. Mogoče še vidik pravne harmonizacije, to je zelo zapleten, nejasen pojem. V študiji imamo eno dolgo poglavje o tem, eh, vabim vas k branju in seveda lahko to z vami obravnavam tudi bolj podrobno, če želite, ampak osredotočila bi se le še na en vidik. Gre za evropsko podporo in pomoč. Pri tej dvojni dimenziji v Moldovi in Ukrajini vidimo nekaj. In jaz bi rada čestitala evropskim institucijam, ker so podpirale ponovno gradnjo institucij v te države, zlasti Moldovi in Ukrajini. Ampak Vidimo pa tudi to, da ko gre za številne vidike pridružitvenih sporazumov, imamo tu še vedno veliko klasične tehnične podpore. In bojim se, da sem tu nekoliko raziskovala ta vidik pri Ukrajini in zdi se, da imamo pozitivne vidike pri tej podpori, ampak istočasno je to dopolnjeno tudi z oceno neučinkovitosti tehnične pomoči. In vsekakor ne gre za korupcijo in goljofijo, ampak pravzaprav gre za drug ekstrem. Pravila so izjemno zapletena in preprečujejo korupcijo in goljofijo. In potem še to, kar se je pojavilo v razpravah, mislim, da je to zame sicer zelo pomembno. Gre za nacionalne politike in strokovnjake, ampak tudi evropske delegacije, številni strokovnjaki v praksi so rekli, da gre za izvajanje. Ta proces v evropskih organih ni ustrezen. Člani delegacij pogosto nima dovolj zmogljivosti in pravzaprav se ne čutijo dovolj pripravljeni in podprti. Torej, poročilo je veliko priporočil. Imamo šest strani priporočil imamo splošna priporočila za vse države in tudi za evropske institucije in mi moramo sprejeti veliko bolj realen strateški pristop pri tem izvajanju in počakati moramo na gradnjo zmogljivosti, kajti v tej situaciji vse države sicer trudijo, ampak ne morejo še izvajati vseh obveznosti. In potem še prosojnica o vsaki posamični državi, vseh vprašanjih, ampak sedaj bom šla na sklepe. Kot sem rekla, gre za najboljše prakse, ki so znane in tu imamo tudi veliko truda, da bi to izvajali za vse države. Vse države imajo mehanizme in treba je reči, da sta Moldova in Gruzija najbolj napredovali na tem področju. Ne samo zato, ker so sporozumi začeli veljati prej in so imeli dovolj časa za ta mehanizem in imamo tudi izboljšanje, karkoli sem omenila v razpravah so države rekli, ja, to rešujemo. Ampak mehanizem izvajanja v tej obliki ni usmerjen v reševanje političnega vidika pridružitvenih sporozumov to, kar smo obravnavali. To odraža kakovost upravljanja. Kakovost se mora izboljšati v celoti, preden imamo lahko učinkovito izvajanje. Tu sicer omenjamo to gradnjo zmogljivosti, ampak vemo, da to traja veliko časa, več let. Ampak roki pa so že skoraj da tukaj, malo bodo potekli in Evropska unija tu ponuja veliko podpore, zlasti v Ukrajini. To je bil poskusni zajček, pravzaprav, zlasti, ko gre za gradnjo institucij, ampak pridružitveni sporazum je podprt s tehnično pomočjo in mislim, da je v tej obliki vsega, sedaj eh, neučinkovit. Kljub vsem pozitivnim razvojem je premalo ukrepov v teh državah in eh, težko je pozabiti na te sklepe, kajti to prinaša veliko izzivov ne samo za države partnerice, ampak tudi za evropske institucije. Hvala. So thank you eh, very much. Hvala lepa za te prispevke. Nekaj bi dodala, mislim, da je to zelo dobro povezano s poročilom o izvajanju, to, kar obravnavamo. Mogoče bi lahko poročevalci v Sinci pred razpravo nekoliko razmislili o teh priporočilih. Jaz bi poudarila še nekaj. Evropskem parlamentu imamo tudi tiste, ki so sodelovali za Euronost, parlamentarno skupščino, strinjamo se, da potrebujemo več koordinacije. V Euronestu smo pred letom dni oblikovali delovno skupino za izvajanje pridružitvenih sporazumov in to je ena izmed najpomembnejših delovnih skupin v Euronistu. Mislim, da je treba povdariti tudi to, da parlamenti v partnerskih državah oblikujejo svoje skupščine. Torej, v vseh teh treh državah imamo te skupščine v Gruziji, v Moldovi, v Ukrajini in tu še naprej vodijo to razpravo o izzivih, imajo to izmenjavo z različnimi organizacijami in mi moramo sedaj razmisliti o naših usklajenih odzivih, ko gre za izsledke v vaši študiji, preden bomo praznovali deseto obletnico vzhodnega partnerstva prihodnje leto, bi bilo res zelo dobro, če bi imeli konkretne predloge o tem, kako to poštevati tudi v evropskih institucijah in kaj se naučiti in v zadnjih letih uh, smo se res veliko naučili. Odlaša se ena kolegica Sandra Kanjete, prosim Sandra, ja hvala, predsedujoča. Prostite, rada bi se vam zahvalila za vaš prispevek na tem pomembnem področju in sicer gre tu za ceno pridružitnega sporazuma. Jaz sem bila izvoljena v državi pr, ker, je, sm, ker smo imeli te procese pred 12-14 leti odnos, to je Latvija. Eden izmed vaših sklepov se mi je zdel še posebej pomemben in sicer imamo omejitev pri tem pristopu, zlasti na področju dajanja tehnične pomoči. Procesu izvajanja ima vsaka odločitev večje ali manjše politične posledice med prebivalstvom. In politična volja vlade, institucij v parlamentu v teh državah je zelo pomembna. In to je močno povezano s tem, koliko je znanja in znanja kako se integracijski proces sploh vključuje v to področje pridruževanja. No, razumem. Če sem prav slišala, ste to elektronsko razdelili v tem odboru, torej ta, to poročilo je na voljo elektronske oblike v odboru in to bom podrobne preučila. Hvala lepa. So še kakšne vprašanja, pripombe? Ne. Dobro, ponovno dobite besedo, dovolj časa imate za odgovor. Hvala lepa. Reči moram le to, da tesno sodelujem s kolegi, ne le iz Litve, tudi z drugimi kolegi in tu se res zanašam na presojo kolegov iz eh, držav pristopnic. Ker te države vedo, kaj se je potrebno za vstop. In kaj je pomembno, nekaj se je pojavilo v tej razpravi in sicer zakaj imamo v Moldovi in Ukrajini štiri ali pet generacij tehničnih projektov, ko pa naj bi imeli le eno generacijo. Litva naj bi dobila kar nekaj iz teh programov, ampak v Moldovi in Ukrajini pa ni teh istih programov. Zakaj ponavljamo te slabe izkušnje, zakaj se nismo nič naučili iz teh napak? to mogoče sicer ni fair, ampak še nekaj občutek imam, da Evropska unija spodbuja najboljše prakse pri različnih vidikih, ampak ko gre za tehnično pomoč, pa se ne zanašamo vedno ravno na najboljše prakse. In eh, tu imam še eno študijo, tu imamo podrobnejšo analizo glede evropske pomoči v Ukrajini. Tu je veliko pozitivnih vidikov, ampak veliko je pa tudi duhov iz preteklosti, iz 90-ih let. In iz različnih eh, programov pomoči. In tu imamo tudi veliko zaskrbljujočih vidikov glede tega, kako je to delovalo. In tu imamo še vedno te duhove, ki so prisotni. Imamo veliko mednarodne pomoči, sicer veliko je strokovnjakov, ki prihajajo, odhajajo, ampak stvari še vedno ostaja enake. In v Ukrajini sicer to skušajo upoštevati, ampak v Moldovi pa je mogoče to tak primer, ko stvari ne delujejo najbolje. Mogoče ne tako dobro kot v Litvi, ko gre za učinek vseh teh strokovnjakov, ki gredo v Moldovo, da dejansko kaj spremenijo v praksi. Sveda sem pripravljen to podrobno obravnavati, ampak uh, mislim, da se je treba veliko naučiti, ampak mislim, da je res napočil čas za to, da kaj spremenimo. In številni v komisiji se tudi strinjajo s tem, ampak tudi evropski strokovnjaki, ki delajo v praksi, se strinjajo s tem. Mogoče so oni tudi najbolj nezadovoljni glede teh procesov. Tako da bom zaključila tu s tem zelo občutljivim vprašanjem. Hvala. Hvala lepa. Ja, hvala, ker ste tako naklonjeni temu vprašanju, toliko delati na tem in začne se naše zadnje misije v Ukrajini. Smo med drugim pročevali zakaj gre. Mi veliko vlagamo v strokovnjake in vedno se pritožujemo, da mi institucije ne razvijamo stvari, kot bi si želeli, ampak malo vlagamo v strokovnjake in v strokovno znanje v institucijah. In potrebujemo boljše ravnovesje. Hvala za vaše nasvete. Hvala, ker ste mi dali priložnost, da predsedujem. Mislim, da bom sedaj ponovno predala predsedovanje Davidu McAllisterju, ki se vrača čez dve minuti. Ups.